Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, eh, usedite se na svoja mesta. Nadaljujemo z delom. Zahvaljujem se vsem eh, predstavnikom izvršilnih agencij za to, da ste prišli na našo vsakoletno izmenjavo mnen o proračunu za agencije letos imamo tu izvršilnega direktorja EFSE, ki eh, predseduje mreži. Eh, v dogovoru z našim stalnim poročevalcem eh, za agencije gospodom Gajerjem dajem sedaj takoj besedo predsedniku EFSE. Prosim. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dobro jutro, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste eh, povabili mrežo Evropskih agencij na ta sestanek. To je stalna točka v proračunskem postopku parlamenta in mi smo tudi veseli, da lahko predstavimo svoje mnenje glede evropskega proračuna. Cenimo, da, je, da se bo osnutek proračuna za leto 2018 osredotočal na eh, prednostne naloge, kot so varnost, migracije, konkurenčnost, delovna mesta in mladina in eh, dodelitve so pač narejene v skladu s temi prednostnimi nalogami mreža eh, in koordinatorji mreže eh, seveda ne morejo kritizirati eh, političnih odločitev o investiciji sredstev, mi raje gledamo na horizontalna vprašanja, ki bodo učinkovali kovala na uh, delovanje 45 agencij in mi bi radi predstavili svoja mnenja in stališča Eh, ki jih izpostavljajo tudi posamezne agencije, kot tudi eh, številne na sektorske ravni. V skladu s tem eh, splošnim stališčem se v evropskem proračunu predvsem osredotočamo na zmanjševanje eh, zaposlenih. Tu gre za schemo 5 plus 5 odstotkov, ki je eh, opisana v sporočilju komisije julija 2013 in osredotočamo se na druge dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost agencij. Če dovolite, želim eh, še enkrat izpostaviti, da so agencije implementirali. Eh, prvih je minus pet odstotkov eh, pri kadrih, to nam je uspelo že v letu 2016. In Mi smo še vedno odločno eh, proti temu instrumentu za prerasporeditev, kajti tu gre za pristop, da je vse primerno za vse, to je pravzaprav neučinkovito in neprimerno za agencije, to ni prava pot za naprej. Kakorkoli že, eh, tudi prerasporejanje eh, smo skoraj da že v celoti eh, izvedli in če pač pregledamo celotno nalogo eh, za agencije, migracije, varnost, finančni nadzor in če, če vse to pravzaprav primerjamo z manjšanjem kadrov, vidimo, da smo pravzaprav na nek način že eh, izvedli 10 odstotkov zmanjšanja kadrov. Se pravi, v letu 2018 eh, bomo že izpolnili naš cilj 5 plus 5. Eh, veseli smo, da je to prepoznala tudi komisija in da to upošteva v predlogu proračuna eh, in tudi eh, Evropsko računsko sedišče pregleduje to kompleksno vprašanje in gleda, kako se je razvijalo število zaposlenih v agencijah v zadnjih letih. Potem najtežje je pravzaprav agencijam, ki so že v polnem eh, delovanju eh, in pri njih eh, je bilo najbolj občutiti zmanjšanje kadrov. Te agencije, katerih delo je v polnem teku, Eh, so eh, zaprosile za več eh, zaposlenih, zaradi tega, ker se je tudi število njihovih nalog povečalo. In če upoštevamo, da je proračunski organ vedno zavrnil njihove prošnje, hkrati so morali zmanjšati število zaposlenih. In to pomeni, da pravzaprav so omejili število zaposlenih eh, eh, v bistveno večji meri, se pravi, kar za 20 odstotkov eh, manj zaposlenih imajo, kot so njihove potrebe. In na določenih področjih mladina, zdravstvo in podobno, eh, imamo skoraj da minus 20 odstotkov pri kapacitetah in zaradi tega smo veseli, da je komisar Oettinger, ko je predstavil osnutek proračuna za leto 2015, povedal, da se zmanjševanje števila zaposlenih ne bo eh, nadaljevalo po letu 2018. Vendar vi menimo, da je to treba že ustaviti v letu 2018 in eh, tudi eh, vse. Eh, Eh, zmanjšanje zaposlenih v okviru prerasporejanja eh, se mora ustaviti in prerasporejeni kadri se morajo vrniti na stara mesta, ker pač prerasporeditve niso bile upravičene. Eh, vendar eh, agencije se soočajo s številnimi eh, dodatnimi obremenitvami, naprimer letno poročilo o aktivnostih, dostop do dokumentov, evaluacije in Zaradi nadzorov in kadrovskih in finančnih eh, pravil je pravzaprav zelo težko upravljati agencije, kajti ta okvir je zelo tuk. Eh, spričo teh eh, proračunskih omejitev in spričo če dalje večjega administrativnega bremena so se agencije še bolj potrudile in so poskušale povečati učinkovitost agencije individualno vsaka zase, še bolj pa kolektivno, se pravi s skupnimi službami, skupnimi eh, nabavami in razpisi in podobno. Mislim, da smo tu pravzaprav bili dosti uspešni, saj smo na ta način prihranili tako denar kot tudi eh, pri kadrih. Vendar sedaj smo že dosegli določene meje. Pravila, ki veljajo za agencije, so zelo toga. Zelo veliko je administrativnih zahtev do agencije. Eh, poskusi za poenostavljanje in povečanje fleksibilnosti eh, pa še niso prinesli otipljivih rezultatov. Zaradi tega prosimo institucije naj še enkrat preučijo tudi eh, z ozirom na uredbo o agencije, finančnih eh, eh, eh, pravilih ali ne bi mogli spremeniti ali ne bi mogli uvesti drugačen pristop do agencij. Naprimer, da bi bila v ospredju učinkovitost, hkrati pa bi morali dati agencijam fleksibilnost, da obdobljajo ureja kadrovska vprašanja na svoj način in da na ta način pravzaprav tudi eh, proizvajajo to dodano vrednost, ki jo potrebuje evropska družba. Še besedica o naši notranji eh, eh, koordinaciji in o, skupni pod, o skupnem podpornem uradu. Eh, vidite, da imamo pač eh, da ima mreža če dalje močnejšo vlogo pri koordinaciji. Torej, mi izvajamo eh, načrt komisije, eh, uporabljamo finančna pravila eh, in tudi ustrezne procese za načrtovanje, poročanje, pripravo proračuna in razrešnico. In Um, obstaja torej stalni sekretarjat EUANA v Bruslju, eh, ki eh, se ukvarja s koordinacijo. Prosili smo eh, za dodatno delovno mesto, namenjeno koordinaciji, to je, to naj bi bilo To naj bi bilo predvideno v proračunu za leto 2018 in EUAN prosi Evropski parlament naj to ponovno podpre. Eh, potem eh, pozdravljamo seveda tudi eh, delo medinstitucionalne delovne skupine 2. Želimo modern, fleksibilen prestop, ki se osredotoča na učinkovitost. Pozivamo Eh, proračunske eh, organe naj eh, sprejemajo metodologije, ki so osredotočene v rezultate. In treba je seveda tudi upoštevati da EUAN eh, e pripravlja nek model, eh, ki bi ga lahko uporabili za vse agencije glede na njihovo zrelost eh, in podobno. In mislim, da je bolje, če pač to nalogo poverimo manj, manjši organizaciji kot parlamentu Treba je pa tudi najti nove eh, dodatne načine financiranja agencij, naprimer za računavanje eh, prestojbin in določenih stroškov industriji, eh, nacionalnim upravam in podobno. Spričo teh razvojev in izzivov se bomo agencije potrudile, da okrepimo sodelovanje z evropskimi institucijami, na podlagi preglednosti in vzajemnega zaupanja. Torej vsekakor želimo pač biti pregledni, želimo uh, uh, biti razumljivi za institucije, torej želimo dati svoj prispevek kot institucionalni partner. Uh, želimo pač uh, tudi uh, prispevati z našim mnenjem eh, glede zaključkov medinstitucionalne delovne skupine 2, Brexita, večletnega finančnega okvira in podobno. Hvala lepa, na voljo sem za vprašanje. Hvala lepa, gospod generalni direktor. So o, a, agencije eh, se soočajo s težavami, eh, pa to dosti krat ne vidimo, ker so tako učinkovite. Torej, slišali smo, kako razmišljate o eh, novih načinih eh, pridobivanja sredstev za delovanje, gre za zunanja sredstva, ki ne bi bila odvisna od evropskega proračuna. Torej, eh, gospod Gajar. Hvala lepa, gospod predsednik. Sočamo se s tipično situacijo, Eh, ko vidimo, kako evropske institucije ravnajo z agencijami. Dve eh, se morata preseliti in sicer tisti dve agenciji s sedežem v Londonu in sicer EBA in Evropska agencija za zdravila. In tu vidimo to, kar se vedno dogaja. Eh, pri EMI je vsega, Eh, več mest, eh, ki kandidirajo za EMO kot za olimpijske igre in mislim, da pri EBI tudi ni drugače. Se pravi, vedno je isto. Eh, ko gre za dodelitev sedeža agencije, tu se začnejo države članice, njihova mesta, prepirati o tem, kje naj pristanejo agencije, Eh, spomnimo se, kaj je rekel Berlusconi, ko je EFSO spravil v Parmo. Potem pa so eh, v delovanju agencije eh, nadležne in predrage. Nekoč sem študiral zgodovino in rekel sem, da so agencije kot nezakonski otrok, otrok plemstva najprej eh, so eh, jih eh, spočeli z ljubeznijo, potem pa so odveč in se jih sramujejo. Tu sem uporabil besedo pankart in to je beseda bastard, ki ni lepa, vendar jaz jo uporabljam kot zgodovinar. Tu se sedaj prepirajo države članice in ko se seli EBA, je varčevanje vse eno. Eh, nekoč je bila to politična agencija, da se tri eh, agencije eh, za reguliranje finančnega trga porazdelijo na tri mesta in sicer London, Pariz in Frankfurt in pripravljen sem na zelo visoke stave, da v končni fazi ne bodo združili EBE e z eno od drugih dveh agencij, to bi sicer prineslo nekaj prihrankov, prav gotovo eh, se bo znašla v eni drugi evropski prestolnici, ker bo svet to hotel. To moramo vedeti, ko se pogajamo o proračunu. Tu potem eh, bomo slišali, kako je treba varčevati med drugim pri agencijah. Tole redeployment pool, eh, te prerasporeditve so seveda težavna zamisel. Strinjam se, eh, hoteli smo prihraniti pet odstotkov pri kadrih, To je zahteval srednjeročni finančni okvir, eh, vendar je komisija odločila, da mora agencija vsaka zase eh, poskrbeti za pet odstotkov. Povečanje števila zaposlenih zaradi Eh, povečanja nalog eh, pa naj bi krili iz eh, tega redeployment pula, iz te rezerve za prerasporeditev, ki je že v agencijah. In mnoge agencije so mi v zadnjih letih dejansko povedali, Eh, pokazale, da skoraj da ne morejo več delati. Na srečo to počasi prepoznava tudi svet. Eh, eh, sedaj se pač čudijo, naprimer, ko se jim reče, ne, nimamo druge ekipe tolmačev za drugi sestanek in morda bodo tam v tisti drugi instituciji eh, nekega dne spoznali, da ne morejo kar tako črtati števila zaposlenih in eh, dobivati enakovredno storitev. Eh, prosil sem gospoda Oettingerja, da to tudi zabeleži. In sicer, da bo leto 2018 zadnje leto, kjer se bo uporabljal ta instrument za prerasporejanje in potem je tega konec in tega ne smemo še enkrat ponoviti, po mojem mnenju. V tem kontekstu lahko določene eh, stvari eh, popravimo, naprimer, da eh, določimo določeno število pogodb na določen čas, da na ta način pravzaprav pokrijejo situacije s povečanim obsegom dela. sedaj govorimo tudi o eh, po, eh, o, o eh, tem, da bi spremenili pravila za ESO in tudi dejansko ne vem, zakaj ne bi agencija za svoje storitve dobivala določene pristojbine. E, očitno bomo tu sedaj pri ESI dobili večino e, za to določbo. Nekateri so seveda načeloma proti, da bi agencije karkoli zaračunavale od kogarkoli, vendar to se meni zdi pomembno in poskušal sem tako tudi argumentirati v preteklosti. E, industrija ali pa v primeru ESE, nacionalni regulacijski organi uh, naj bi doplačevali pristojbine. Se pravi, uh, financiranje dejavnosti agencij s pristojbinami za njihove storitve, to se mi zdi pameten pristop gospod Ol, vi ste predstavili eh, tudi ta novi pristop usmerjen v učinkovitost. Obstaja nek eh, pilotni projekt pri EASI v Kölnu. Eh, ta pilotni projekt eh, spremljamo, vendar ko se pogovarjamo s svetom o tem v trialogu, to vedno zavračajo morda nisem dovolj pameten, vendar eh, nikoli še nisem slišal pametne utemeljitve za njihovo zavračanje. Kajti meni se zdi ta pristop pameten. Na vseh področjih proračuna razpravljamo o pristopu eh, gospe Gergove, eh, budgeting on results, se pravi, eh, zakaj ne bi razmišljali o istem pristopu pri agencijah, ki ponujajo storitve. E, torej, tu ima e, svet e, nek zavrt pristop, je nekooperativen. Veseli me, da imamo pač to skupno razpravo o težavah agencij in upam, da bomo našli rešitve. Hvala lepa. Odpiram razpravo za kolege. Se vsi strinjamo? Vendar občutek imam iz leta v, lo, v leto, da vedno govorimo iste stvari. Kaj moramo storiti, da bo prišlo do konkretnih ukrepov? Naprimer, skupina za lastna sredstva. Eh, ali bi ta lahko ugotovila, katere agencije bi lahko zaračunavale eh, svoje storitve, eh, avtorske pravice in podobno. Vem, da seveda obstaja včasih konkurenca med nacionalnimi agencijami in Evropsko agencijo. Eh, vendar ali se lahko poslovimo od nacionalnih egoizmov za to, da oblikujemo pravo Evropo. Sicer se bo to slabo končalo. In še enkrat povem, več prestolnic je, ki kandidirajo eh, za agencije kot za eh, olimpijske igre. Gospa Toma. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bom morda drugačnega mnenja. Jaz nisem prepričana, da so te pristojbine, to zaračunavanje storitev, da je to dobra rešitev. Jaz sem to videla pri nacionalnih agencijah, videla sem, kakšne so bile posledice tega. Po eni strani se je spremenila misija, naloga agenciji in ukvarjali so se bolj z nalogami, ki so eh, bile bolj rentabilne, niso se ukvarjali z zadevami, zaradi katerih so bile ustanovljene. In eh, zaračunavanje prestojbin lahko prinese tudi neke eh, interesne konflikte. in nihče me še ni prepričal, da ne bi prišlo do istih posledic pri eh, evropskih agencijah. Vendar, eh, če ni eh, pristojbin, to ne pomeni, da ni interesnih konfliktov. Strinjam se, vendar tudi ne želim, da bi povečali tveganja. Hvala lepa. agencije bi morale biti bolj prepoznavne za državljane. Njihovo delo obstajajo eh, tudi eh, taki, ki eh, vidijo, da obstajajo agencije še leta krat, ko se govori o njihovi selitvi. To smo videli pri Brexitu. Torej prepoznavnost je pomembna tudi za same agencije. Drugič, obi agenciji naj bi se preselili. Vendar to velja tudi za uh, druge agencije. In sicer tu se moramo zastaviti vprašati, kako je z uh, teritorijalno kohezijo. Um, To bi morali tudi upoštevati. Tretjič, varčevanje. Torej, tu imamo pravzaprav protislovja. Po eni strani zahtevamo zmanjšanje kadrov, po drugi strani več nalog. zaradi vrčevanja se porablja manj denarja, eh, vendar varčevanje eh, lahko povzroča dodatne stroške zaradi tega, ker pač eh, agencije določenih nalog ne morejo opravljati, ker ne ukrepajo, lahko nastajajo nekje druge stroški in ti stroški eh, so uh, eventualno višji od tega, kar bi sicer uh, porabili za agencije. Tu se moramo vprašati, kaj to pomeni zmanjšanje sredstev. Zmanjšanje sredstev je seveda nekaj priljubljenega, minus pet odstotkov, vendar bi se moramo vprašati, kaj to konkretno pomeni za agencije. In še zadnja točka. Glede. Uh, performance-based budgetinga, se pravi priprave proračuna glede na učinkovitost. to ni enostavno, tudi za evropski proračun. Zanima me, ali obstajajo tu že kakšne rezultati, ali je tu že nekaj uh, bilo v preteklosti uresničeno in kaj je to eh, preneslo. Potem pa sodelovanje z nacionalnimi agencijami, to je seveda zelo pomembno in predvsem je treba zagotoviti koordinacijo agencij med sabo. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Prosim. Hvala lepa. Povsem se strinjam s gospodom Fernandesom in z vami, gospod eh, predsednik. Eh, hvala za vašo prezentacijo. No, sedaj imamo težave. Ustvarili smo agencije in proračun, ki bo še manjši po letu 2020 in mi moramo seveda pokriti vse stroške. Če bomo stalno zmanjševali število kadrov, se moramo vprašati, ali potrebujemo agencije in katere rabimo, katere ne. Tu imamo dva odgovora. Eno je, ali da najdemo drug način financiranja zunaj evropskega proračuna, v katerem nimamo dovolj sredstev. In strinjam se, da ne želimo dodatno obremenovati eh, podjetij, državljanov in podobno. Mi seveda ne moremo um, uzakoniti teh uh, um, prestojben. Vendar mi moramo morda industrijo vprašati, ki veliko sodeluje z eh, določeno agencijo. Mi moramo njih vprašati, ali potrebujejo to agencijo, ali eh, eh želijo sodelovati z njo, ali so pripravljeni plečevati eh, za obstoj eh, te eh, agencije. Eh,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 Eh, vem, da so bila vprašanja glede ene agencije v Grčiji. Eh, tu eh, smo imeli dve lokaciji, pa se nič ni premaknilo. Ali kdo sploh odloča o tem, ali vsako leto odločamo isto? Torej, mi moramo poskrbeti za to, da se premaknejo linije. Mi moramo identificirati agencije, ki bi lahko dale nek prispovek, naprimer na področju varnosti. Eh, agencije potrebujejo eh, eh, možnosti za hitro ukrepanje. Naprimer, če ladjarji potrebujejo agencijo, je logično, da prispevajo za delovanje agencij. Potem pa, gospod Gejer, kako je z dvema agencijama za varnost? Hvala na primer za izobraževanje eh, policajev, kaj se tam dogaja? No, to je zelo dobro vprašanje, ki bi ga kar posredoval naprej svetu. Ne, da bi želel kritizirati cenjene kolegice in kolegov, Ampak tukaj v desetih minutah razpravljamo o dveh eh, nasprotnih eh, načelih. Eno je pravična porazdelitev po Evropski uniji, ja, to lahko naredimo. Drugo načelo, eh, možnost združitev sedežev. Tudi to lahko naredimo, vendar sta to nasprotujoči si načeli. Imamo dve situacije, kjer agencije v Evropi imajo po dva sedeža. In včasih se države članice pri odločanju o tem, kje natančno bo sedež eh, neke agencije, nekaj, kar ni nujno racionalno. V Valencijano imajo eno agencijo, ampak zato imajo v Lilu še eh, eno izpostavo, zato da lahko obiskovalci do tja pridejo za teže vijem. To se pravi, da se ni treba voziti do Valencijena z vlakom kako je to pametno, inteligentno, da agencijo postavimo na čim bolj nedostopen kraj v Evropski uniji, je vprašanje, ki ga zdaj ne bi eh, dlje obravnaval. Enak problem imamo z grško agencijo v Heraklionu, kjer pravzaprav nišče noče delati, zato ker Heraklion ni ravno dobro dosegljiv, slabše kot Atene. Poleg tega pa manjka mednarodnih uslužbencev. Zato je sedež agencije praktično že dolgo v Atenah. Pri pripravi tega sestanka nisem pozanimal, kako daleč so že napredovali, ampak ko je bil zadnjič pri nas generalni direktor, je bil zelo optimističen glede tega, da bodo skupaj z grško vlado, ki odloča o tem, dosegli rešitev, da bi sedež eh, dokončno premaknili v Atene. S tem bi rešili vse probleme. Vsi, ki argumentirajo v smislu, da si želimo pravično porazdelitev agencij po Evropi, pa tako, nimam nič proti. Ampak potem bo naslednja agencija, ne glede na to, zakaj bo pristojna, mora biti v Zagrebu ali nekje druge v, na Hrvaškem. Ker to je, mislim, da edina država članica, ki še nima nobenega uh, sedeža agencije. Ampak potem se lahko znajdemo v zanimivi situaciji, da bi bilo smiselno kot pri eh, predstavitvi eh, policijske agencije, ki je tudi na nekem oddaljenem kraju v Združenem kraljestvu ne bo prišla v Den Haag, kjer so vse druge agencije povezane z pravosodjem in policijo in kjer bi lahko ustvarjali sinergije in eh, tudi združili posamezne agencije med seboj. Ne, ta bi naj bila v Budimpešti. Vprašali bi se lahko, kje je moč Budimpešte pri mednarodnih policijskih silah lahko bi omenili pet argumentov, zakaj je Budimpešta pravi kraj za točno to agencijo. Seveda sem nekoliko ironičen. Prav tako moramo razpravljati o tem, kateremu načelu slediti. Spomnim se včerajšnje razprave o sicer drugemu vprašanju. Ne moremo hkrati zasledovati dveh načel. Ne moremo po eni strani reči, da Zagreb nujno potrebuje sedež naslednje agencije, ker je to pravična porazdelitev. Po drugi strani pa pravimo, da bi, bi bilo bolj smiselno, če bi imela ta agencija sedež nekje čisto druge. Na srečo o tem odloča svet. Stavo glede Ebe pa sem že tako ponudil. Vprašanje sedeža agencij mm, se ne bo odločalo. Eh, po načelo varčevanja, to pa mislim, da je popolnoma jasno. To velja tudi za združevanje agencij. Z mnogimi agencijami sem se pogovarjal, ampak od, ne, od nobene nisem slišal, da bi jih lahko ukinili, če se spremeni naloga, če se naloge ne bi opravljali nekje druge, če bi lahko nekje drugi opravljali eh, to delo, ne bi bilo nobenega razloga, združiti agencije. To pa pomeni tudi, da bi se odpovedali sedežu. Ampak tudi v tej hiši je eh, čudno, odločamo glede tega. Preverili smo vse agencije na področju zaposlovanja. Pri kolegih iz eh, odbora za zaposlovanje sem eh, poizvedel, ali so tam vodili razpravo o nekih sinergijskih učinkov. In odgovor je bil, samo ne dotikajte se naših agencij. Samo vprašanje za razpravo in smo že eh, tam. Agencije med seboj strokovno pogosto tesno sodelujejo. Ampak politično eh, so neke vrste politično ozadje za eh, države, kar seveda je v redu, vendar pa se s tem onemogoča no, vprašanje povezovanja oziroma združevanja in ustvarjanja sinergij. Zdaj pa k pristojbinam. Tukaj bi mislim morali razpravljati manj ideološko. Upravne takse oziroma pristojbine so vse v moji državi na področju eh, javne uprave nekaj čisto običajnega, če vložimo zaprosilo za poroko, je treba plačati takso. Ne vem, kako je v drugih državah Evropske unije, pri nas je pač tako, da je treba za vse plačati takso. In ko smo o tem govorili, ni nišče rekel, da je to nespremljivo. Vprašanje je bilo samo, koliko dobiti za to. Evropska letalska industrija mi je povedala, če bomo z našimi pristojbinami poskrbeli za to, da bomo pri Aziji imeli več ljudi, ki bodo hitreje preverjali naše eh, prošnje in bomo hitreje prišli do certificiranja eh, letal, potem bomo z veseljem plačevali te pristojbine. Skratka, ni eh, moč reči, da je to socialni demokrat in seveda hoče neke pristojbine pobirati eno, konzervativci pa ščitijo industrijo, mislim, da je to preveč posplošeno. Dejansko se postavlja vprašanje, kaj gospodarstvo dobi za to pristojbino. In to je ločilno vprašanje za to, ali jih uvesti ali ne. In drugo vprašanje, ali bo to pomenilo, da bo agencije lahko dale na voljo več osebja za izvedbo določene storitve za gospodarstvo. To je sveda smiselno. Izabel ima seveda prav. E, ne sme se dogajati, da bi se določene stvari obravnavali bolj površno zaradi tega in treba je paziti tudi na konflikte interesov. Ampak mislim, da imamo dovolj kontrolnih mehanizmov uveljavljenih, da nas tu ni treba skrbeti da nam ni treba skrbeti, da bi do tega prihajalo. Če pa lahko dosežemo določene prihranke preko pristojbin, zakaj pa ne? Hvala lepa. <clears throat> Predstavljam si, da bo imeli zelo zanimive razprave v sklopu skupine S in D ravno v zvezi s pristojbinami. Gospod Fernandeša. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. No, s to analizo se ne morem popolnoma strinjati, kar zadeva načelo nekoncentracije eh, sedežev agencij geografsko, ker to vpliva na kohezijo. To je pomemben faktor. Če želimo vse koncentrirati s tem argumentom, da vse pravzaprav že imamo in sledimo temu argumentu, potem bomo imeli vse agencije tukaj v Bruslju. Ne vem, če je to mogoče doseči, ampak eh, to bi bil končni rezultat potem eh, bi bilo vse praktično, prevoz bi bil enostaven, Evropska centralna banka lahko tudi pride v Bruselj, Mario Draghi bo, upajmo, prišel tudi v parlament. Ne vem, če se lahko za to zauzemamo in da lahko to zauzemate eh, v Nemčiji, da Evropska centralna banka pač prišel, pride v Bruselj, da bi prihranili nekaj denarja, ker bomo imeli pač vse agencije potem tukaj. No, to je seveda zelo skrajno argumentiranje, pa vendar eh, logika je takšna. Če že hočemo doseči eh, čim večje prihranke pri prevozih, potem vse na eno mesto. Tudi na Portugalsko k nam lahko postavite vse agencije, tudi te že ve bo potem peljal k nam. In še letališče bomo zgradili. ni najboljši argument, če rečemo, da je vse že tukaj, zato je treba še ostalo prinesti sem. Argumenti so bili, da nimamo hitrih vlakov v Franciji do Valenciana, zato je izpostava v Lilo. To je argument, ampak eh, načelo nekoncentracije, geografske nekoncentracije ima določene prednosti in zato bi se morali vendarle še naprej zauzemati. Kar je pozitivno, je dejstvo, da eh, pri razpravi se moramo najprej ogreti in vidim, da zdaj nam bo uspelo vzleteti. Gospa Toma, izvolite. Ja, se je, ozrače se je nekoliko ogrelo. Eh, torej, danes zjutraj imam tako zelo, sem zelo razdvojena, imamo teme, ki presegajo zgolj porazdelitev po političnih skupinah, in ki včasih izvirijo tako zelo enostavno iz same geografske lege. Jaz prihajam iz bolj obmejne e, regije v državi, ki je izredno centralizirana. In to postavlja določene stroške, centralizacija nastane, kaj ti opuščamo določena ozemlja. Imamo ljudi, ki prihajajo kot, e, iz, kot jens, naprimer iz držav, ki niso niso tako centralizirana. In, eh, Zdaj mi poskušamo izračunati strošek, anegdotski strošek eh, za eh, prerasporeditev agencij, ampak ne razmišljamo o strošku zaradi opuščanja določenih regij. Uh, imamo določeno načelo, kot je povedal Jose Manuel, uh, to je načelo uh, eh, teritorijalne uh, uravnotežene porazdelitve in mislim, da je to načelo, ki se ga je treba absolutno držati uh, pri uh, določanju sedežev agencij. Morda, uh, Tako kot je povdaril Jens, je treba tudi upoštevati uh, Eh, tudi eh, težo recimo misij. Eh, moramo najti ustrezne rege, ki naj bodo relevantne za poslanstvo, ki se ga zvada določena agencija. Ampak moramo stvari enakomirno porazdeliti, kajti drugače bomo videli, da bo vse skoncentrirano v Bruslju, naprimer. Ne, ampak plače so zelo visoke v Bruslju. Bilo bi, bilo bi bolj pametno, če bi sedeže postavili nekam, kjer so plače ni nižje. E, ja, v redu, ne moramo se držati sem, ampak seveda tudi v nekaterih drugih predeljih e, življenjski stroški niso e, enaki stroškom v Bruslju, vsekakor. Naj se povrnem tudi k vprašanju pristojbin. Moje stališče ni sploh ideološke narave, gre za pragmatično stališče in dejansko predsednik, vi ste poudarili že to obstajajo že določene agencije, v zvezi s katerimi ehm, obstaja tudi določena, določeno naskrižje interesov. Eh, če, imamo določen pojav, ki je povsem logičen, ki sem ga zapazila. Če rečemo agenciji, da lahko odredi plačilo za določene storitve, potem To je povsem naravno, ne gre za uh, slabo vest, ampak naravno bo postopoma agencija bo postopoma povečevala število teh storitev, ki bodo plačljive in to ji zagotavlja določeno finančno samostojnost in bo skrbela krčila pastoritve in naloge, ki niso plačljive. To je povsem res. Ampak bančna agencija dobiva pristojbine. Ja, v redu, ravno to sem želela povedati. Mislim, da moramo biti zelo previdni, kajti ta uh, logika, če zagotovimo določeno samostojnost, finančno samostojnost, potem se bo ta agencija naravno usmerila v to. Ampak imamo seveda določene naloge in pristojbine, ki ljudje pa nimajo vpliva na usmeritev um, agencije z ozirom na um, storitve. Ampak zato moramo biti zelo previdni pri vsem tem. Ampak gledajte, imamo to razpravo, ki nam omogoča, da napredujemo pri stališčih enih in drugih. Gospod Šovski. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Vážení kolegové, děkuji. Hvala lepa gospod predsednik, za besedo. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za to razpravo. Malce se smejem, vendar se ne smejem vam ali temu, kar ste povedali. Ne delam se norca z vas. Verjetno sem eh, prvi poslanec, ki sistematično obiskuje agencije. 18 sem jih že obiskal, do konca meseca jih bom eh, obiskal 9 zdaj bom obiskal 19, do konca meseca jih bom imel 20. In situacija v njih je zelo različna. V Solunu sem eh, obiskal agencijo Selefo, ki se ukvarja z izobraževanjem, nadaljnim usposabljanjem in podobno. Težko si predstavljam, kako bi takšna agencija lahko zahtevala plačilo nekih eh, taks. Ta agencija se ukvarja z bolj analitičnim delom, koordinacijskim delom, pripravljajo dokumente mm, na področju zaposlovanja, usposabljanja, izobraževanja mladih. In zakaj naj bi Europol pobiral pristobine za vsakega kriminalca? Eh, ki so ga ujeli na osnovi Europolovih informacij ali kaj drugega, ali pa je jaz, Eurojust, eh, zakaj naj pobirajo neke takse. Celo vrsto agencij imamo, ki nikoli ne bi mogli zahtevati nekega plačila za svoje storitve. Kljub temu pa so eh, agencije pomembne in opravljajo zelo pomembno delo. Še nekaj k EASI. EASA si ne mora izbirati lastnih nalog. EASA je ena najboljših, najpomembnejših eh, agencij. In kaj počnejo? Nadzorujejo letalski promet. Toliko imajo nalog, da tudi, če bi imeli še sto več zaposlenih, ne bi mogli opraviti vsega dela. Pa tako smo se mi odločili, da bomo vsako leto eh, zmanjšali zaposlene za en odstotek. In potem so agencije, kot si sta okoljno, blazno preobremenjene. Pri 14 dnevi smo govorili o, o Europolu. Lani smo Europolu obljubili, da bodo dobili več delovnih mest, 70 ali 80 delovnih mest več. Zato, ker smo Eh, mnenja, da Evropol danes ne deluje samo v Evropi, morajo potovati v Sirijo, Libijo, v Turčijo. In tam imajo tudi eh, uradnike za zveze. Nima smisla imeti nekega oficirja v eh, Hagu, če se ne povezuje z drugimi po Evropi in zunaj Evrope. In če govorimo o razdelku 3 in o tem, da bi morali tukaj vložiti več denarja, ne smemo uh, krčiti pri Europolu. Ravno nasprotno. Poglejmo si še Eurojust. Zakaj to delamo pri Eurojustu? Zakaj želimo tam varčevati? Eurojust je odlična agencija, ki upravlja zelo dobro delo. In eh, počasi eh, zaključujem. Kakšna naj bi bila prihodnost agencij? Včeraj sem bi v Pricedefolu v eh, Soluno, kot sem že povedal, zdaj ima 91 zaposlenih. In zdi se mi nesmiselno, da bi tam krčili. Opravljajo odlično delo za vse države članice. Te analize potrebujemo. Nismo pa sposobni ponuditi dovolj uslužbencev, eh, da bi lahko agencija uspešno upravljala svoje delo. Jaz mislim, da so vsi eh, eh, evropski podni list, evropsko izkaznico ali pa Evropolin črtanja. Ko je Češka pristopila Evropski uniji, je bilo rečeno, da bo veliko agencij, ki imajo sedeže na zahodu, se preselilo na vzhod. Danes pa govorimo o dveh agencijah, ki odhajata iz Londona in govorimo o tem, da bi mogoče prišli ti agenciji v Nemčijo ali Francijo. Koliko jih ima eh, Bulgarija, Romunija, nobene? In še zadnja zadeva. Govorili smo o koordinaciji med agencijami. Agencije seveda lahko prihranijo ogromno denarja, vendar pa In moramo omogočiti, da vzpostavijo nek centralni organ za koordinacijo. S tem bi lahko privivačevali. Hvala lepa. Prosil bi vas, da ste čim bolj strnjeni, ker eh, videti je, da bo razprava kar dolga. Gospod Kolmel, izvolite. Hvala lepa. Kot prvo me zelo veseli, da v zadnjem času prihajamo iz eh, strokovnih eh, tem na načeljne eh, razprave. To je že dober znak. Sam bi zadeve povzel svojega stališča. Nekako sem izgubljen, če slišim, da koordinacija znotraj Evropske unije postavljamo pod okrilje kohezije. To mm, ni najboljše ali potrebujem neke organizacije, potem je treba razmisliti o tem, kako jih ustanoviti in kam postaviti. Če pa želimo spodbujati regije in imamo za to dobre razloge, vendar pa to nima zveze z organizacijo delovanja Evropske unije, če e, ti dve temi e, zamešamo, potem bomo na napačni poti. Ampak ravno ta razprava e, odloč, odločno prikazuje našo dilemo. Ves čas se sprašujemo, ali si resnično želimo vedno tesnejšo eh, Evropo, želimo, si že, res želimo več pristojnosti, več nalog, to nujno pomeni več zaposlenih, eh, več agencij. In točno ta razprava kaže na problematiko. V Evropski uniji še nismo tako daleč, da bi zadeve harmonično, organizacijsko spravili skozi. Moramo si pogledati, kaj lahko Evropa naredi dobro, boljše kot posamezne države članice. Celo vrsto takih nalog lahko najdemo. Potem pa si moramo pogledati, kje ne. In potem se bomo rešili te dileme. To bi bil dober pristop za bolj ekonomično ureditev oddelovanja gospoda Gajerja eh, popolnoma podpiram in upam, da ne bo pod pritiskom v svoji politični skupini zaradi svojega stališča. Hvala lepa. Glejte, Evropa združuje. Želel bi pozdraviti skupino, ki pride iz regionalnega sveta iz Britanije in eh, ki ga je povabila gospa Toma. Eh, pozdravljam jih tudi v lasnem imenu kajti eh, tudi jaz dobro poznam Britanijo, torej pozdravljam skupino obiskovalcev. Gospod Von, prosim. Uh, Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, kar zadeva vprašanje geografske lokacije agencij, popolnoma razumem in sprejemam, da mora EMA zapustiti Združeno kraljestvo. Kdorkoli bo dobil to agencijo, bo zadev terno. EMA zaposluje 800 ljudi, imajo 400 obiskovalcev vsak dan, skratka, ekonomski učinek je izjemen in to bo velik dosežek za vsakogar, ki bo dobil to agencijo. Seveda pa razumem, da bo EMA zapustila Združeno kraljestvo. Kaj pa zadeva financiranje agencij? V okviru odbora za nadzor proračuna smo organizirali delavnico na to temo. Pogledali smo si različne modele, popolnoma financirane agencije, samofinancirane agencije in mešano je financirane agencije. Pri vsem imamo prednosti in slabosti. Nimamo nekega popolnega modela. Nekateri kolegi niso naklonjeni eh, k temu, da bi se več agencij samo financiralo, ampak imamo možnosti za zbiranje denarja. Agencije bi lahko naredili bistveno več, če bi imeli več eh, sredstev, lahko bi ponudili boljše storitve za državljane. To bi bile prednosti. Seveda pa so tukaj slabosti. Slabosti je v tem, da moramo zagotavljati transparentnost eh, glede zaposlenih strokovnjakov. Potem pa je tukaj še vprašanje, kaj se bo zgodilo z presežkom, ki ga bodo prigospodarile te agencije. To je vprašanje, ki ga bo treba rešiti. Ampak če premosimo ta vprašanja, ne smemo izločiti nobenega modela. Za vsako agencijo moramo določiti najboljši eh, način financiranja in najboljše delovanje za javnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Von. Morda bi komisija lahko lahko eh, čisto na kratko eh, odgovoriti in eh, izraziti svoje stališče. Sicer je že tretjič sodelujem na taki seji skupaj z agencijami, ampak imamo občutek, da komisija se ne uspe dokopati do nekih uh, eh, dokončnih sklepov. Kako to, da se ti sklepi ne sprejemajo zato, da bi poskusili odpraviti določena ne, eh, neskladja? Ali želite kaj povedati v imenu komisije? Merci, um... Hvala lepa, predsednik. Bye. Naj začnem z nekaj številkami, ki jih bodo člani tega odbora našli v predlogu proračuna za leto 2018. Strinjam se s tem, kar je povedal komisar. 2018 je zadnjo leto zmanjševanja števila zaposlenih. To je, mislim, da jasno. Komisija je v predlogu proračuna za 2018 eh, zaključila pet odstotno zmanjšanje za vse agencije. In komisar je jasno povedal, da je s tem konec in da ne bomo nadaljevali z nadaljnimi zmanjšanji zaposlenih po letu 2018. Kako bomo dosegli to zmanjšanje? Za 254 uh, eh, zaposlenih bi morali v petih letih zmanjšati število zaposlenih vse, v vseh agencijah. Za 706 uh, eh, zaposlenih smo presegli to, ta cilj. Namesto, da bi zmanjšali zaposlene za 5 odstotkov, smo dejansko dosegli 7,5 odstotno zmanjšanje. Zato so dobri razlogi. Kot prvo, imamo tukaj vpliv migracijske krize. Zato smo v petih eh, letih eh, predlagali in povečali smo zaposlene povečali za 522 eh, Frontex, EASO, 170 in še nekaj in še nekaj drugih smo okrepili za uslužbenci. 91 jih je bilo potrjenih glede na predlog eh, komisije eh, v nasprotju z predlogom znižanja. Skoraj izključno za Europol tretja komponenta je pilotni projekt za EASO v Kölnu, kjer preizkušamo v kolikšni meri je izvedljivo, da se eh, razvoj kadrov orientira po razvoju nalog. To bomo ocenili v medinstitucionalni skupini za agencije. In za jaso predvidevamo v proračunu 2018 36 več delovnih mest. Končna komponenta eh, teh ciljev so nadgradnje, za katere smo se odgovorili v proračunskem usklajevanju in kjer za obdobje na, na štirih let, za 2018 še nismo imeli razprave, predvidevamo dodati 26 enot. Predstavnik eh, mreže agencije je omenil nekaj številk, drži, da je bilo tukaj zmanjšanje 5 odstotkov, to se nanaša na 12 agencij. Eh, kjer je zmanjšanje za 3 odstotke. Poleg tega pa imamo dve dodatne agencije, ki sta dosegli ne 10 odstotkov, to tudi ni bil cilj, ampak tam so dosegli 5 odstotno zmanjšanje kadrov. Od 32 je 14, ki jih je doseglo zmanjšanje zaposlenih eh, za 5 odstotkov. Vse ostale iz dobrih razlogov, ki jih eh, komisija tudi podpira in razume. Eh, so povečali število zaposlenih eh, ali pa niso dosegli zmanjšanja za 5 odstotkov, ampak manj. Kar zadeva mm, agencije financirane s pristojbinami, imamo jih 8 trenutno, ki se deloma financirajo za prihodke EK, EASA in EMA. E ki se deloma financirajo iz eh, pristojbin, potem imamo tudi popolnoma Alicante in pa Agencijo za eh, raznovrstnost eh, rastlin, kjer imamo popolno samofinanciranje in potem imamo nekatere, ki se financirajo 40 odstotkov iz evropska proračuna, 60 odstotkov iz nacionalnih proračunov, kjer je cilj, da bi te nacionalne proračune prispevke nadomestili do konca leta z prispevki eh, gospodarstva. Povečanje možnosti z agencije, da pobirajo eh, neke takse, je možnost, eh, ki jo prav gotovo pročujemo tudi v okviru medinstitucionalne delovne skupine. Gospod Gajer se je izrekel za to možnost, Seveda imamo tudi obveznosti do gospodarstva, da omejimo administrativne stroške, tako da moramo zelo dobro spremljati evolucijo teh eh, pristojb in tako da ne bomo posročili dodatnih eh, bremen za gospodarstvo, ampak eh, načeloma zadeve delujejo. Za konec naj povedam, komentiram še lokacijo sedeža v agenciji, kjer so člani tega odbora izrazili različna mnenja in upozorili na različne problematične elemente. Komisija predlaga, da bi o tem razpravljali v okviru priporočil, ki jih pripravlja medinstitucionalna delovna skupina, ki bo na naslednji sestanki zaključila svojim delom. Komisija je prav gotovo pripravljena ponuditi tudi svoje zamislite iz zvezi. Ugotavljam, da je da združenje Cepola in Evropola eh, ni bilo sprejeto ne v svetu, ne v parlamentu in predlog združevanja obeh sedežev enise je nekaj o čemer bomo še razpravljali, ko bo komisija pripravila predlog spremembe mandata emise in sicer v bližnji prihodnosti. Mislim, da lahko s tem zaključim. Hvala lepa za natančne podatke. Situacija se bo torej eh, postopno spremenila, gospod Deprej, izvolite, ampak čisto na kratko. Hvala, predsednik, ampak ne bom ponovno odpiral razprave. Jaz sem želel v bistvu povedati to, kar je že bilo povedano na začetku. Potem to pa a, naslednje, če gospod poročevalec imamo vsekakor eh, določene okoliščine, ki se morajo premakniti. Vsi razumejo, da to lahko vse skupaj zablokirajo. Se spominjate na dogodek, eh, ko je bilo potrebno ustvariti nova delovna mesta za sodnike na Evropskem sodišču, torej ne gre za agencije, ampak eh, v štiri leta se nismo uspeli dogovoriti in potem kar na, na lepem pa so ustvarili kar 28 novih mest. Zakaj? Ker je 28 članic Evropske unije. Torej, gospod poročevalec, bi bilo potrebno, da bi bolje komunicirali, kajti samo javnost lahko spodbudi svet in v zvezi z določenimi anomalijami in neskladi morda bi bilo dobro, da bi mi a, pač a, dali a, vedeti, a, kaj nas žuli in kaj nas skrbi. To bi moralo iti bolj v javnost, kaj ne? Gospod poročevalec, a, prosim, da sklenete razpravo. Hvala lepa. No, naj eh, podam dve pojasnili. Ne agencije, ne ja sam. Ne mislijo, da bi lahko vsaka agencija pobirala neke takse. Ko kolega Sehovski je podal primere agencij, kjer to sploh ne bi delovalo. Torej imamo situacijo, kjer mnoge agencije, ki upravljajo storitve za institucije, ne morejo iz eh, jasnih razlogov pobirati nekih pristojbin tam, kjer pa ponujejo storitve za tretje. In to sem povedal že v uvodu, torej za gospodarstvo. Lahko preverimo, če je to mogoče, če bi seveda ugotovili, da eh, to ustreza našim ciljem. In še nekaj, kar bi komentiral, je vprašanje te razporeditve. Sam sem omenjal potencijalno nasprotujoči karakter dveh načel poštene porazdelitve sedeža po državah šajicah. To je zelo pomemben argument. In po drugi strani vedno znova opravičeno porajajoč vse razpravo glede združevanja agencij, povečanja sinergij in podobno. Mislim, da razprave ne moremo voditi tako, da te argumente poljubno uporabljamo eh, glede na to, katero načelo je pač kršeno. Jose Manuel in eh, sam se običajno zelo dobro razumeva, sva kot riti in srdajca, in veš, da nisem za koncentracijo vsega v Bruslju. Ampak, če se odločimo, da želimo razporeditev po vsej Evropski uniji, potem mora parlament in ta odbor prenesti, da pri vprašanju nove razporeditve agencij in sedežev agencij prihaja potreba po zelo težkih odločitvah. Torej, če pač agencija EBA ali pa EMA za zdravila odhajate iz Londona, da morate nujno na Slovaško ali pa v Romunijo. Mislim, da so bolj primerni drugi sedeži, zato ker bi lahko EBO povezali z eh, katero drugo agencijo za finančni nadzor, zakaj pa ne. Klaudija hm, upravičeno pravi, zakaj pa ne. In spet smo tam. Katero načelo bo obveljalo? Poštena porazdelitev po Evropski uniji? Mnogi zastopajo to načelo, tudi sam. Pri tem bi opozoril na to, da ima Portugalska dve agenciji in opozoril bi tudi na to, da imamo druge države, ki imajo pet agencij in kandidirajo tudi za šesto, brez kakršnih koli pomislikov. In tukaj se moramo pač politično odločiti, kdaj je konec. To je konec za določeno državo, članico ali pa gre pač ima v Bukarešt ali pa kamorkoli drugam. Skratka, to so načela, nasprotujoča si načela. Kolega iz komisije je upravičeno pozoril na to, da je bil naš odbor, ki se je odločil, da bo CD-fob oziroma ni CD-fob, ampak eh, policijsko agencijo prenesel v hak zato, da bi povečali sinergijske učinke. Svet je odločil drugače, parlament je odločil drugače, zdaj pa je agencija v Budimpešti. S tem smo izpolnili načelo eh, pravične porazdelitve, ampak zadeva mogoče ni funkcionalna. Mm, hočem samo povedati, da ne moremo enega načela pobijati z drugim. Hvala lepa. Mi smo odbor za proračun in moramo paziti tako, da bo vsaka agencija eh, pač opravljala nek naloge, ki naj imajo dodano vrednost. Mi, naša naloga pa je ta, da nadzorujemo, da vsak evro, ki ga porabimo in ki eh, ga nekako iztirjamo iz žepov evropskih davkov plačevalcev, služi splošnemu dobremu Evropske unije. Eh, Pod um, uh, eh, generalni sekretar, ki je zastopal agencije danes do povdan, uh, želite nam uh, uh, morda povzeti glavne misli, in, uh, ki so išle iz današnje razprave? Uh, pristečemo. Najlepša hvala, gospod predsednik, če dovolite. Razpravljali ste o zelo političnih vprašanjih. Mi kot agencije ne moremo posegati v razpravo, koliko sredstev želite dati v politično pomembno temo, kot je EFSA za varnost hrane. Ampak mi moramo vsi upravljati naloge in zato potrebujemo denar. Če ne bomo imeli ustreznih sredstev na voljo, potem ne bomo mogli upraviti nalog in druga razprava glede sedežev in zružitev. Kot ste dejali, gre za zelo politično vprašanje. Kaj lahko mi naredimo in kaj poskušamo narediti, je, da čim bolj uh, ponudimo združene, deljene in uh, skupaj pripravljene storitve, in jih porazdoliti po vsej Evropi. In to bomo počeli še v prihodnosti. Skupne storitve bomo ponudili na vseh eh, področjih. Eh. Tukaj agencije lahko nekaj naredijo in to tudi počnemo in to je naša naloga. In zato smo tam kot eh, direktori agencij. In še nekaj je, kjer bi lahko naredili nekaj skupaj in to je upravljanje agencije. Mislim, da zato ne potrebujemo sveta gre za to, kako dati fleksibilnost eh, v pravi agenciji, da na čim boljši način porabijo svoje sredstva. In če dovolite, ni najboljša pot, da eh, štemo eh, pogodbenikov in koliko svetovalcev lahko porabijo agencije. Mislim, da to ni najboljši način za zagotavljanje čim večjih rezultatov za dani denar moramo se odločiti na rezultate, na zmogljivosti in omogočiti upravi, da upravlja svoje delo in sicer, da sredstva pretvarja v rezultate. Zato smo direktori, zato nas imenujejo in to samo za obdobje petih let in želimo biti odgovorni za to, kar počnemo in če svojega dela ne upravljamo primerno nas lahko brcnete službe po petih letih ali pa tudi že prej. Zato moramo dati več eh, nadzora opravi in eh, nam omogočite pristop na osnovi vrednosti in rezultatov. Lahko vam zagotovim, da bi lahko bistveno povečali činkovitost, če bi to upoštevali. Hvala, da boste o tem razmislili in hvala lepa, da ste me danes povabili. Hvala lepa, generalni direktor kolikor razumem, želite povdariti, da je vodenje bistvenega pomena, zato da boste to upravljali na najvišji ravni, boste potrebovali večjo stopnjo svobode z ozirom na mandat, ki smo ga namenili vsaki agenciji. Mislim, da je to sporočilo, v katerem bi bilo dobro, da razmislimo, kaj lahko storimo, zato da boste imeli več eh, fleksibilnosti, več prožnosti, zato da boste lahko ustvarjali pravo uh, dodano vrednost. Hvala lepa torej za današnjo razpravo, k temu se bomo lahko še povrnili. Mislim, da vsi bi lahko eh, bili eh, veseli in zadovoljni, če bomo naslednjič lahko ugotovili pozitivni napredek. Hvala lepa torej predstavniku eh, evropskih agencij. Ja, zdaj pa k dnevnemu redu, torej zahvaljujemo se vam za vašo prisotnost danes. Zdaj pa je na vrsti gospod Depre, ki bo spregovoril o Etiasu. Izvolite, prosim. Merci, president. Hvala lepa, predsednik. Ja, dobro bi bilo, da obrazložimo tudi, kaj je Etias. Etias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 informacijski sistem v velikem obsegu, katerega namen je to, da upravljamo sisteme predhodnih odobritev za vse eh, državljane tretjih držav, ki so izuzeti iz vizumske obveznosti. Torej ponavljam, državljani tretjih držav, ki so izuzeti iz vizumske obveznosti, ki morajo pač predhodno vložiti prošnjo za to, da a, a, pač a, z, lahko zvejo, če lahko vstopijo na ozemlje Evropske unije. To, Eh, tudi že velja naprimer v Združenih državah, v Kanadi eh, in nekaterih drugih državah. Torej gre za vse državljane tretjih držav, ki želijo vstopiti na ozemlje Evropske unije na, s kakršnim koli eh, prevoznim sredstvom, letalo, ladja, mm, avtomobil, železnica. To nas lahko a, straši, ampak a, to bo a, pač delovalo takoj. Vsakič, ko bo nekdo uložil prošnjo, bo to a, prošnjo obražuzila, ob, obravnavala centralna enota. E, in ta centralna enota se bo nahajala znotraj Frontexa. V 99 odstotkih eh, primerov bo oseba, eh, torej prosilic, eh, dobil odgovor v petih sekundah in preostalih pet odstotkov pa, ki bodo predstavljali določene težave, bodo predmet kratke analize, recimo v centralni enoti. Mm, včasih lahko prije tudi do soimenjakov in torej v takih primerih bo potrebno dobro identificirati osebo. V, v teh primerih bodo, te prim, torej teh primerih bodo nacionalne enote prevzele analizo in torej ja, obravnavale problematične uh, eh, uloge v funkciji recimo tega, bodi se, ker so te države vstopne države. To še ni dokončno, ker o tem še razpravljajo na svetu in na komisiji, morda eh, pa zato, ker bo tista država uh, izstavila določeno opozorilo. Torej, v teh petih odstotkih primerih, primerov bo prišlo do individualne obravnave, ne strani informacijskega sistema, ampak strani konkretnih eh, pač operaterjev, delavcev, ki bodo predelali informacije. Torej, ta sistem tem eh, ima določen strošek, kar je relevantno za naš eh, odbor. To ima določen strošek, torej eh, strošek razvoja sistema je ocenjen na 212 milijonov evrov, kar vključuje strošek za delovanje centralne enote in potem pa to integracija z obstoječimi nacionalnimi sistemi. Torej, to znaša skupaj 212 milijonov, potem strošek delovanja pa znaša 85 milijonov evrov od leta 2021, takrat, ko bo to stopilo v veljavo in tako bo postopali tudi postopno izboljševali delovanje. Torej, sistem, ko bo sprožen, bo popolnoma samostojen s finančnega vidika, kaj ti se bo financiral iz pristojbine. Sicer sicer potekajo tudi določene razprave med svetom in komisijo in nami o tem, ali eh, naj pristojbine bodo eh, zunanje namenski projekti. Temu bi bili bolj naklonjeni, kajti to bi lahko uporabili brez konkretnih eh, aktov, ki bi jih bilo potrebno sprejemati naknadno. Torej, moj predlog v zvezi s tem sistemom, kaj z vidika proračuna bi bil naslednji, ker države članice bodo nosile določene stroške za določene delovanje sistema, potem eh, bi soglašal s tem, da bi stroški za delovanje nacionalnih enot lahko bili prevzeti v skladu v okviru nacionalnih programov iz sklada za notranjo varnost. Um, torej to, kar zadeva nacionalno raven. In drugič, in tukaj je bolj delikatno, komisija predlaga, da bi uh, vsaka vloga za predhodno odobritev eh, in eh, ta, eh, torej ta odobritev bi morala veljati za obdobje petih let, to na podlagi komisijene, komisijenega predloga, torej da bi ta vloga za odobritev ehm, stala pet evrov. Eh, poglejmo torej, kako to vpliva na proračun. Jaz pa predlagam, da bi, eh, eh, to, da bi ta veljavnost odobitve potovanja trajala tri leta, kajti imamo določene osebi, ki se zelo hitro radikalizirajo, zato mislim, da rok petih let je predolg z zornega kota varnosti in pač tudi z vidika prebivanja na ozemlju Evropske unije. Jaz tudi mislim, da um, pristojbina za odobritev potovanja bi morala znašati 10 evrov. Zakaj? Če uh, ocenite sistem, ki velja v drugih državah, potem ugotovite, da v združenih državah taka predhodna odobritev stran, stane 14 evrov za eh, dve leti, torej 7 evrov letno za vsako vlogo. Če analiziramo Avstralijo, vidimo, da je to 16 evrov za Eh, štiri leta in eh, torej, eh, torej 3,33 evrov letno. Torej, kaj to pomeni celovito, če sprememo mehanizem, ki ga jaz predlagam? to pomeni 39, ker imamo 39 milijonov oseb, ki bodo za to zaprosile vsako leto, ehm, torej to je ocena, ki je izvedla komisija, potem vidimo, če to pomnožimo za 10, potem vidimo, kolikšen bi bil znesek, ki bi eh, ga eh, ta eh, promet ustvarjal za Evropsko unijo. Torej predlagamo, da tudi presežki prihodkov po pokritju tekočih stroškov, delovanje in zdrževanje informacijskega sistema nameni financiranju odhodkov povezani z upravljanjem zunanjih meja Evropske unije. To je problem eh, dejansko, ki zadeva zunanje meje. In eh, ker sem predlagal povišanje stroškam, predlagam kompenzacijo eh, za določene kategorije, sicer tako, da bi določene kategorije bile izuzete. Eh, naprimer študenti in učitelji, ki potujejo v šengensko območje za namene študija in usposabljanja, oni bi bili torej izuzeti, predlagam eh, tako izuzeti tudi za raziskovalce in tudi za mlade predstavnike nevladnih organizacij, ki potujejo na ozemlje EU. Eh, predlagam tudi, da se uskladi to izuzetje za otroke do 12. leta starosti, in eh, kar eh, velja tudi za eh, sistem vizumov, zato torej pač ne razumem, zakaj ne bi tega uskladili tudi v primeru ETIAS-a. Dobro, torej, gospod predsednik, mislim, da sem v glavnem na tak način povzel to predstavitev ETIAS-a. Eh, torej, ja, obrazložil sem, katera je, katera je vsebina, koliko bo to stalo in potem pre, spremembe, ki jih sam predlagam, kar mislim, da gredo v interes našega proračuna in varnosti Evropske unije. Gospod predsednik, to je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec. Vse je bilo zelo jasno, zdaj pa pozivam porečevalce v senci. Predsednik, samo uh, vprašanje bi želela zastaviti. Eh, koliko bo to stalo za proračune Evropske unije? 212 milijonov za eh, začetno naložbo in potem 85 milijonov letno za delovanje. Letno, torej 85 milijonov letno. Ampak seveda to bo prineslo več sto milijonov prihodkov. Torej, če, eh, če bomo strošek, če bomo ceno eh, za odobritev postavili na 10 evrov, bomo vsako leto ustvarili 390 milijonov prihodkov. Bon. Ja, bi morda lahko eh, dodali tudi pripravnike in vajence, gospod Sarvam, kot poročevalec v senci za skupino ELLS. E e hvala lepa, gospod poročevalec Dupri. Najlepša hvala za vaše mnenje. Z veseljem, ki eh, lahko povem že rad, da se v večini točke popolno strinjam s tabo. Vendar pa se sprašujem, zakaj želi biti komisija tako skromna pri denarju. Vsi eh, lahko vidimo za preprostim izračunom, eh, da to ne bo stroj za kovanje denarja. Ampak vse stroške bi lahko pokrili. In če si pogledamo, kaj druge države počnejo s tem, lahko ugotovimo, da je čisto pošteno, če ceno postavimo pri desetih evrih. Tudi ta triletni cikl eh, se bo prelislej upočasnil in kot je povedal gospod predsednik, je težko reči, koliko denarja natančno bomo tukaj zbrali. Prav gotovo pa to ne bo neko lastno sredstvo. Te spremembe k predlogu komisije so torej pomembne. Prav tako ocenim predlog spremembe, da bi imeli oprostitev od plačila pristobine za študente, raziskovalce, učitelje. Imam pa tukaj nekaj vprašanj. Bi dovoljenje za potovanje za te skupine eh, ljudi veljalo za samo eno potovanje ali eh, tudi za obdobje treh let, kajti tukaj eh, vidim neko lukno varnostno vrzel, če imamo študente, ki lahko tri leta obiskujejo Evropsko unijo brezplačno, vemo pa, da se vsega, v nevladnih organizacijah ljudje hitro zamenjujejo, bi lahko to predstavljalo neko vrsto tveganje. V svojem mnenju pravite, da je treba eh, spremeniti obliko, tako da lahko zagotovimo, da ljudje sodijo v eh, svoje kategorije. In tukaj moramo biti zelo previdni, kako s tem sistemom upravljati. Hvala lepa za skupino SND, gospoda Pardel. Hvala lepa, predsednik, kolegice in kolegi. Naj se zahvalim poročevalcu za predstavitev ETIAS-a. Mislim, da naš skupni cilj je to, da zagotovimo, da ta sistem bo deloval brez težav. To je glavni namen, ki ga zasledujemo. Eh, tudi Evropska komisija tako razmišlja. Želim povdariti, da sem si pripisala predloge sprememb eh, v tem eh, mnenju in ugotavljam, da najpomembnejša sprememba je način, kako bomo uporabljali prihodke, ki jih bomo ustvarili s tem sistemom in uporaba tudi presežka prihodkov. Ampak mislim, da imamo tudi druge vidike, ki, na katere bi morali biti pozorni in. Um, kar bi bilo potrebno tudi izpiliti z predlogi sprememb, ki jih bomo vložili. In torej prvič kategorije oseb, ki a, eh, zaprosijo za to odobrito. A, eh, dobro bi bilo tudi določiti nek eh, starostni prag in seveda je treba tudi razmisliti o a, ceni odobritve. A, predlagali ste 10 evrov, dobro bi bilo, da najdemo najbolj a, zanimivo rešitev za evropski proračun, ampak tudi za osebe tretjih držav, ki želi preobrati morajo pripotovati na naše ozemlje. In to eh, je tehtno tudi, ko govorimo o obdobju eh, trajanja veljavnosti te odobritve. Torej, poročevalec predlaga 10 eh, evrov, komisija 5 evrov, 5 let, 3 leta. Eh, torej, ampak eh, tudi sprememba šengenskega prava je dobrodošla. Tudi v zvezi s tem, tudi z ozirom na to, kako Romun, glede na to, da Romunija in Bolgarija izpolnjujeta vse pogoje za vstop v šengenski sistem. To sem že večkrat poudarila. Potrebujemo močen šengen, ki naj združuje vse države. Evropske unije in torej eh, sistem ETIAS bo tako bolje deloval. Kot eh, sopredsedujoča skupine za spodbujanje evropskega turizma tu v Evropskem parlamentu želim povdariti, da je zelo pomembno upoštevati tudi posredne in neposredne eh, pač posledice, ki lahko nastanejo iz tega za turizem, zato da bomo lahko pritegnili turista na evropsko ozemlje. Mislim, da moramo razmisliti zelo previdno, kolikšen bo znesek te pristojnosti dvojbi ne? in ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi postopek skrininga, profiliranja in torej na ravni Evropske unije moramo preveriti, da vse, eh, vsi podatki, ki se zahtevajo od teh eh, ljudi, od teh državljanov, da to so razmerno z namenom upravljanja potovanja in da to ne bo vplivalo tudi na zaupnost podatkov in na področje varstva podatkov. Naša prioriteta bi morala biti naslednja. Turisti, ki prihajajo v Evropsko unijo, morajo imeti pozitivno pozitivna izkušnja. To je pomembno, kajti eh, ljudje se lahko odločajo za potovanje iz različnih razlogov, študij, eh, poslovni razlogi in tako dalje. Ampak eh, Evropska, bi morala, Evropska unija bi morala biti na vrhu lestvice destinacij, ker imamo konkurenco z Azijo, z Srednjo Ameriko, z drugimi celinami in torej moramo pač preveriti, da ne oškodujemo te stroke Eh, in te panoge, če ne sprejemamo eh, modrih odločitev. Moramo razmisliti o naslednjih vidikih, eh, tudi recimo rok za pridobitev odobitve. Predolg se znam dokumentov, ki se zahtevajo, to bi lahko imelo negativne posledice pri odločitvah turistov, da obiščejo ali pa ne Evropsko unijo. Mislim, da je eh, pomembno, ampak ni očitno iz današnje razprave, ampak eh, mislim, da vsi ti eh, pozivi eh, v smislu spodbujanja evropskega turizma je pomembno, kajti to predstavlja 10 odstotkov eh, BDP-ja in ustvarja 25 milijonov delovnih mest v Evropi. Torej, naj zaključim. Vse, kar sem povedala, eh, bo potem zajeto v predlogih sprememb, ki jih bodo, ki jih bo uložila skupina SND. Mislim, da bomo imeli zelo dobro sodelovanje za to, da bo prišlo do sprejetja tega akta. Hvala. Ja, zdi se mi, da ni v dvorani drugih poročevalcev v senci, zato zdaj predajam besedo ostalim kolegom, ki želijo to storiti, ampak ni nikakršnih prijavljenih besedi. Morda bi komisija še kaj dodala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa tudi gospodu Deprijo za podporo predlogu komisije. Najprej naj pojasnim, Oprostite, koliko stane pobiranje teh pristojbine, teh pet ali deset evrov, ali imamo administrativni strošek za pobiranje eh, teh uh, zneskov za uh, izdajo uh, odobritev? Uh, normalno se pije par karti kredit. Normalno se to plačuje s kreditno kartico, zato ni prave, prav, pravega stroška za izdajanje teh odobritev. Je peux continuer? Oui, merci. Uh, Tako nadaljujem, hvala. Ker zadeva stroške sistema, kot je gospod Debrež razložil, 85 milijonov na leto je za to predvideno. Tudi v komisijskem predlogu so prihodki, ki jih generira ATMs, zadostni za pokrivanje stroškov. Govorimo o približno 39 eh, vlogah na leto, 5 evrov na eh, vlogo, okoli 200 milijonov za pokrivanje stroškov, ki jih ocenjujemo na približno 85 milijonov milijonov, to se pravi dvakrat več naj bi zbrali. Stroški se torej eh, pokriti. Predlog, da bi podvojili te prihodke, je nekaj, o čemer bomo prav gotovo morali razpravljati v trialogu nekoliko kasneje. Ali je dobra ideja to z oprostitvami ali ne? če bo sprejeta odločitev o povešanju stroškov za eh, vsako odobritev, potem ja, imamo tudi strošek 5 evrov na vlogo za 5 let. Tukaj ne bi bilo treba izjeti nikogar iz plačila pristojbine. Videli smo, da predlog eh, predlaga, da razširimo področje uporabe eh, teh zbranih pristojbin in zahvaljujem se poročevalcu za podporo komisiji, da bi imeli eksterno porabo, ki ga je svet trenutno ne odobrava. Za nas je vaša podpora pomembna. Želimo razmisliti o širši uporabi. To je prav gotovo tudi nekaj, o čemer bi lahko razpravljali. Mislim pa, da sem s tem tudi zaključil svojimi komentarji. Hvala lepa, gospod Depre. Eh, želite še kaj dodati kot sklep? Ja, hvala, predsednik. Zahvaljujem se kolegom, ki so spregovorili. Želim povdariti eh, in sicer eh, za gospoda Pardel in tudi deloma, z oziroma na to, kar je povedal gospod Sarvama, da sem se jaz osredotočil samo na proračunske vidike. Vi ste se dotaknili številnih drugih elementov, s katerimi se oglašam in ker sem eh, pripravljalec eh, mnenja eh, za odbor Libe, bom tamle potem tudi uložil določene dodatne spremembe. Zahvaljujem se tudi gospodu Sarvami, če sem pravilno razumel. Eh, se vam zdi eh, predlog desetih evrov in treh let sprejemljiv. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi z eh, konkretnim trajanjem tega uh, te izjeme, tega izuzetja. In torej o tem seveda nisem še razmislil, zato se bom poglobil eh, eh, tudi v to. Imate prav, ker eh, študent ni nujno študent za cela tri leta. Seveda, ehm, seveda morda bi lahko o tem še razmislili, kajti drugače bi lahko to obdobje do nekaterih primerih bilo predolgo. Kar pa zadeva gospoda Pardel, pričakujem vaše predloge sprememb, konkretno v zvezi s proporcionalnostjo podatkov in tako dalje ampak teh predlogov ne moremo uložiti tule, ker mi smo pristojni samo za proračunsko plat. In torej z velikim zanimanjem bom pa um, počakal še na druge pripombe kolegov. Hvala. Hvala lepa. Torej, um, predloge spremem morate uložiti do 19. julija, najkasneje do 12. ura. In glasovali naj bi na, na odboru za proračun 30. in 31. julija. E avgusta, septembra pa se bo o tem izrekel odbor Libe, ki je pristojen za a, to področje. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem vam in tudi poročevalcu Žerarju Depreju. Zdaj pa pozivam, a, vabim a, sicer gospoda Sarva Maja. Ne, zdaj vabim gospoda Manko. gospoda Manko, da spregovori o nadzoru. Ja, tako je po dnevnem redu, pravi predsednik. Počakajte. Eh euh, Gospod Manka eh, je eh, pač ima neko obveznost kasneje, zato če gospod Sarvama soglaša s tem, bi dali prednost gospodu Manki, da spregovori o nadzoru uporabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva Evropske unije za mlade. Gospod Manke, izvolite. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi Sarvamovi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Sarvami, da lahko eh, sedaj govorim o tej svoji temi. Cilj jamstva za mlade je zagotoviti kakovostno delo za vse mlade, eh, jim ponuditi izobraževanje, usposabljanje, prakso v te in sicer štiri mesece po zaključku formalnega izobraževanja oziroma po nastanku brezposelnosti. Če si ogledamo številke eh, glede stroškov zaposlovanja vseh mladih, ki so brez dela in ki se ne nahajajo v procesu izobraževanja, če si ogledamo, eh, kaj, koliko bi posebej stalo, da vse te osebe vključimo eh, v jamstvo za mlade. Tu imamo različne študije. Mednarodna organizacija dela meni, da gre tu za stroške v višini 45,4 milijarde evrov. Euro Fund eh, pravi 50,4 milijarde evrov na leto. Če si ogledamo torej eh, celotno celoten znesek v državah članicah je to 86,4 milijarde evrov eh, za obdobje 2014 do 2020. Toliko je pač eh, predvideno. S tem ne moremo pokriti vseh potreb. Eh, cilj jamstva za mlade je izboljšati zapošljivost za mlade, zato da eh, jih lahko integrirajo trajno na trgu eh, dela. V skladu s priporočili sveta bi ukrepi znotraj jamstva za mlade razrešili problem neskladja med ponudbo in povpraševanjem. Se pravi, spretnosti, sposobnosti mladih naj bi ustrezali eh, potrebam trga dela. Vendar, bolj ko so osebe oddaljene od trga dela, dražje je zagotoviti njihovo integracijo. In skupina NIT, eh, to so osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, njihove potrebe so zelo heterogene. Računsko sodišče je ugotovilo, da z eh, teh parametrov, se pravi tega razkoraka med vsega, eh, kvalifikacijami in povpraševanjem niso dovolj upoštevali. Torej število teh mladih eh, je sicer manjše, eh, vendar eh, to ne pomeni, da so našli delo, da so aktivni na, trga, na trgu dela. Ti mladi se sedaj bolj odločajo za podaljšanje izobraževanja in vstop na trg dela, odlagajo na poznejši rok, ko bo pač eh, večja gospodarska rast in več delovnih mest. Eh, pregled eh, računskega sodišča je tudi pokazal, da rok štirih mesecev v nadzorovanih državah članicah niso mogli spoštovati. Države članice so imele tudi težave s spremljanjem situacij je mladih, ki so bili znotraj tega procesa. E, pomembno vlogo igra tudi definicija kakovostnega dela. Če se ogledamo nekatere države, naprimer Hrvaško, e, vidimo, da v njihovih programih navajajo izredno, da je e, jamstvo za mlade namenjeno zlasti tistim mladim, ki jih lahko relativno hitro uh, sprejmejo v te ukrepe. Dolgotrajno brezposelne pa tu izključijo. Se pravi, najprej integrirajo tiste z najboljšimi sposobnostmi in šele pozneje se ukvarjajo z dolgotrajno brezposelnimi. To sem uh, hotel tudi pač upoštevati v svojih predlogih eh, zaključkov. Iz številk izhaja, da so največjo korist od jamstva za mlade imeli tisti, ki so bili najbolje kvalificirani, eh, ki so imeli najboljšo izobrazbo. Eh, računsko sodišče je nadzorovalo štiri države članice in te so tudi dosegle največ napredka na področju jamstva za mlade. vendar eh, eh, priporočil sveta niso dovolj eh, upoštevali, tudi niso izpolnili pričakovanj, zlasti ne glede štirimesečnega roka. Leta 2014 so pri 70 odstotkih dosegli ta rok štirih mesecev, pozneje so se rezultati poslabšali in v letu 2015 so spoštovali rok štirih mesecev samo pri 59 odstotkih. Torej, priporočamo, da se pripravijo določene strategije Eh, s pomočjo katerih bi zajeli dejansko celotno populacijo NIT, eh, se pravi mladih, ki niso zaposleni, se ne izobraževajo ali usposabljajo. Potrebujemo tudi ustrezne merljive eh, letne cilje, potrebujemo pravzaprav delovne načrte in ukrepe za obvladovanje ciljev. Treba je podpreti tudi tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga dela in države članice bi morale pripraviti pregled stroškov, zato da ugotovimo, kolikšni so skupni stroški tega jamstva za mlade. Potem pa je seveda treba določiti prioritete. Komisija pravi, da da bi države članice morale predvsem financirati najbolj dostopne ukrepe. E, torej, najprej je treba zaposliti tiste, ki jih e, najlažje zaposlijo, na ta način dosežemo rezultate e, in predvsem prihranke in na ta način lahko pozneje spodbujamo dolgo trajno brezposelne. Tu gre e, torej za majhno skupino in nima smisla, da e, veliko sredstev osredotočimo na majhno skupino, kajti v tem primeru se ne bomo mogli ukvarjati z veliko skupino. Treba je pripraviti tudi kriterije e, v sodelovanju z EMKOM. treba je dejansko tudi vedeti, kaj so kakovostne ponudbe, kakovostne zaposlitve. Prezgoda je za oceno uspešnosti pobude za mlade, e, vendar En cilj smo že dosegli in sicer zaposlovanje mladih je v središču politične pozornosti v državah članicah. Potem pa še nekaj. Potrebovali bi nova sredstva. Ni dovolj, da posegamo po prožnosti, po fleksibilnosti. Mi potrebujemo za to nova, sveža sredstva. E, torej, gospod predsedujoči, o tej temi bi lahko še dolgo govoril še vedno se moramo ukvarjati s to temo in situacija iz leta 2015 se ne sme ponoviti. Tedaj smo govorili o proračunu za leto 2016 in parlament je tedaj dosegal, da se pravzaprav prevzame obvezno za financiranje mladih, svet se s tem ni strinjal, hoteli so počakati na oceno učinkovitosti, to je pa trajalo celo leto, zgubili smo zelo veliko časa in zaradi tega želim povdariti, da je sedaj tu eh, predvidenih 500 eh, milijonov za spodbujanje mladih. Eh, hvala lepa, sedaj poročevalci v senci, ki so prisotni, gospod Kolmel. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Najprej se zahvaljujem kolegi Manki za to obširno poročilo. Priznati moram, ko berem ta naslov Jamstvo za mlade in mi vsi vemo, da gre tu za dobro izobraževanje za mlade, za boj za delovna mesta. Torej, kdo ne bi takoj s velikim prepričanjem rekel, ja, tu se bomo potrudili, dali bomo vse od sebe. Vendar kljub samo želim povedati nekaj kritičnih besed. Danes smo že doživeli, hudič je vedno v podrobnostih, ni vse eh, na koncu lepo, kar lepo zveni in sedaj smo videli. Za vse pristojnosti EU eh, e potrebujemo kadre, predpise, spremljanje, nadzor. In to je seveda birokracija. In tu želim še enkrat vprašati, ali ne bi bilo smiselno, da si da razmislimo o takih ukrepih. Ali mora biti tu dejansko pristojna Evropska unija za celotno področje EU? Eh, pravim pač, da nekatere države eh, pri svoji upravi in izkušnjah eh, niso tako izkušene, naprimer države, ki so postale ravno kar članice Evropske unije. Tem bi lahko rekli, imamo izkušnje in pomagali bomo. Če pa pomislim na Francijo ali pa ne Nemčijo, si dejansko ne morem pri, si, predstavljati, kje bodo uh, Eh, te države imele dodano vrednost eh, s pomočjo teh sredstev EU. Eh, e Če gre za porazdelitev denarja, potem ni treba komplicirati stvari, pa porazdelimo denar. Vendar tu jaz vedno vprašam, zakaj naj države plačujejo EU, da potem dobijo denar nazaj. Torej, mi moramo vedno tu postaviti vprašanje, ali so stvari smiselne. Eh, torej, mi govorimo tu o simptomih, eh, vendar mi moramo govoriti tudi o vzrokih. Vzroki za visoko brezposelnost eh, mladih so evro v evroobmočju in tega se moramo lotiti. Hvala. Gospod Kolmel, to je osebna diagnostika. Končali smo s poročevalcem v senci, gospod Fernandez. Hvala lepa, na hitro. In govoril bom portugalsko. Hvala lepa za prespevek in tudi za eh, poročilo gospoda Manka. Nam sem seveda se zdi, da mora evropski proračun prispevati k temu, da je manj brezposelnosti med mladimi. To mora biti prioriteta proračuna, se pravi konkurenčnost, zaposlovanje in tako naprej. In v Evropi imamo to visoko brezposelnost mladih. Mi potrebujemo tu uh, večjo proaktivnost. Nacionalni proračuni eh, pa morajo zasledovati seveda iste cilje, to je jasno, vendar nekaj stvari bi pa tu vseeno še navedel. Koliko so lahko ti mladi stari za vključevanje v programe? Pri eh, kmetijstvu so mladi kmetji stari 40 let. E, torej pri izobraževanju pa moramo biti nekoliko prožni. E, imamo pač določene programe e, do leta 35, do 35. življenjskega leta. In Do katere ste rosti se financira torej pri eh, jamstvu za mlade? Koliko časa nekoga smatramo za mladega? To je zame zelo pomembno vprašanje, pa še eno. Glede pobude za zaposlovanje mladih, 1,2 milijardi, sta načrtovali. Ali se bodo strinjale države članice s tem, ali bodo prispevali svoj delež? To je moje vprašanje komisiji. Ali pa bo EU eh, e dala na voljo 1,2 milijarde države članice, pa nič? ali pa se bo posegalo po Evropskem socialnem skladu. Kako bo to zgledalo, kako bo to usklajeno med državami članicami? Tudi na to vprašanje bi rad odgovor. Hvala lepa, nišče več ne prosi za besedo. Samo besedica. Ugotavljam, da imamo problem brezposelnosti med mladimi. Vendar Nekatere nimajo teh problemov in sicer tiste z vajeništvom. Nemčija, Nizozemska, Avstrija, tu bi lahko dodali še Švico, če bi bila članica EU, pa tudi Luksemburg nima teh težav. Zakaj nismo bolj drzni eh, pri vajeništvu? Imamo 28 držav članic, 28 različnih statusov vajencev, zakaj ne bi imeli nekaj eh, Eh, vajeniški status za Evropo. To bi bilo tudi dobro za mobilnost v Evropi. Mislim, da bi bilo dobro, da tudi vidijo, kaj se dogaja drugot po Evropi. Tudi Erasmus bi nam lahko tu pomagal. Gospod eh, Manka, ali bi imeli tu nek recept, eh, da bi lahko države postale bolj proaktivne, da bi eh, skrbele za izmenjave med vajenci v Evropi. Tudi komisija, ali imate kakšne ugotovitve? Ne? Torej, man, gospod Manka, zaključite, prosim. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa tudi kolegom za njihove pripombe. Strinjam se s gospodom Fernandešom, da so starostne meje v posameznih državah različne. 25 eh, eh, eh, do 50 let pravzaprav. Torej, moja skupina bi bila za starost 30 let, za to, da spodbujamo mlade do starosti 30 let, zato da se uveljavijo na trgu dela. In tudi analize imajo določene šibkosti, če imamo starostno mejo petindvajset let, druge pa trideset let, potrebujemo neko homogenost, usklajenost. Torej, moja skupina pravi trideset let. Gospod predsedujoči, prav imate nekatere države imajo manj težav z brezposelnostjo mladih kot druge. Naprimer Danska, eh, tam usposabljajo in pripravljajo vse brezposelne, zato da hitro najdejo novo eh, delovno mesto. In Denemark zaradi tega sodi med tiste države, v katerih se, eh, se ljudje tudi več zaupajo in ne bojijo se, da bodo zgubili delovno mesto. Eh, in to je povezano prav s tem usposabljanjem eh, za iskanje dela. In upam, da bodo vse države slejko prej v podobni situaciji kot Danska. Kar pa potrebujemo je resnična analiza vseh držav članic, analiza brezposelnosti, zato da Eh, vse skupine brezposelnih identificiramo in da vidimo, koliko bi stalo za to, da pomagamo vsem tem skupinam, da jih spodbujamo. Taka analiza je nujno potrebna in denar bi prednostno morali namenjati določenim sredstev. Eh, področjem. Mi nimamo dovolj denarja. Z denarjem, ki ga imamo, moramo doseči čim več in najbolje. Zato potrebujemo trajnost in trajnost je povezana eh, tudi z gospodarsko rastjo. Gospodarska rast je eh, alfa in omega. Nihče noče zgoditi cele mlade generacije. Tu ne gre samo za zaposlovanje, brezposelnost, tu gre za politično vprašanje. Če je nekdo brezposelen, mlada oseba, eh, potem lahko to osebo zgubimo tudi v političnem smislu in tega nihče noče. In zaradi tega svet in komisija na, podpirata nadaljevanje tega projekta in potrebno je eh, dati svež denar za ta projekt tudi v nekem širšem eh, časovnem okviru. Mi ne smemo eh, iskati zgolj samo ad hoc rešitev, začasnih rešitev. Hvala lepa. Gospod eh, Sarvama, sedaj za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Eh, tu gre Microsoft eh, Finska. Za ta primer. Hvala lepa, gospod predsednik. Znana zgodba, to smo že slišali. Finska je spet zaprosila za finančni prispevek iz, DG, iz EGF in tu gre sedaj za tisoč eh, eh, in več zaposlenih pri Microsoftu in pri dobaviteljih na Finskev. Tu gre za 5,6 milijonov evrov, EGF eh, e bi dal 60 odstotkov, se pravi 3,5 milijone evrov bi šlo iz tega sklada. Zakaj pravim stara zgodba? E, torej, manjša se tržni delež zaradi e, e, drugih e, operacijskih sistemov. E, zmanjš, hočejo zmanjšati stroške. 92 odstotkov je v staro zaposlenih, ki izgubijo delovno mesto, je visoko usposobljenih, je starih med 30 eh, in 40 let, torej predloge sprememb lahko predložite do četrtka, eh, do tega eh, četrtka in glasovanje bo avgusta 30. ali 31. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Eh, Sarvama, vse je povedane. Imate kakšne pripombe, gospod Kolmel? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi kolegi Sarvami se zahvaljujem za to poročilo. Tudi v tej točki imam bistvene pomisleke. Evropski sklad za eh, prilagajanje globalizaciji je paradni primer za napihovanje uprave. Če vzamemo ta konkretni primer, govorimo o Microsoftu. V letu 2016 so imeli dobiček 16 milijard US dolarjev. Dogovorili so se eh, s Finsko, kupili podjetje, oblikovali eh, delovna mesta, zato so prav gotovo dobili najrazličnejše subvencije. In eh, to podjetje sedaj odloča, da bo zaprlo uh, po, to lokacijo in to je zelo poceni pot, če uh, eh, EU reče, da mora dati za uh, denar za kvalifikacijo uh, delavcev. Mislim, da bi Finska morala uh, imeti nek dogovor z Microsoftom in Microsoft bi moral uh, pravzaprav tudi dati prispevek za eh, izobraževanje teh sodelavcev, ki se jih hočejo znebiti. Mislim, da je napačno, da se to prenese na EU v celoti. In napačno se mi zdi, da s tem skladom eh, centraliziramo ukrepe, ki eh, ne sodijo v EU. To je pristojnost držav članic in države članice morajo seveda pomagati prizadeti vendar predvsem pa so odgovorne, uh, uh, odgovorna podjetja in ta bi morala prevzeti to odgovornost. Hvala lepa. Microsoft eh, sodi med tista podjetja, ki plačujejo malo davkov v Evropi, vendar to mnogi počnejo tako in evropske države so preveč neumne in jim to dovolijo. Eh, torej tu ima Evropa premalo eh, davčne fiskalne solidarnosti in pameti na tem področju. Gospod eh, Sarvama, odgovor gospodu Kölmelu. Načeloma se strinjam s tem, kar pravite, vendar v tem primeru No, eh, ne rad to povem, ker boste rekli, prihajam iz te države članice in zaradi tega stvari napihujem, vendar osebno sem obiskal to lokacijo oziroma te lokacije in gledal porabo denarja. V teh primerih bi imeli najboljše razmerje med uloženim eh, denarjem in koristjo. Eh, Microsoft tudi opravlja svoj delež. Eh, Finska se je pogajala z Microsoftom. Z malo denarja, 3,5 milijone evrov, bi imeli zelo pomemben politični učinek. Tu bi dali jasen signal, kaj počnemo, kako smo zainteresirani za naše državljane. Mislim, da eh, se splača porabiti denar za to. To je vse, kar lahko rečem v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa, gospod Sarvama. Gospod Taron, na hitro, prosim, ker zamujamo. Hvala lepa posem na. Eh, hitro gospodu Kelmelu. Če želimo preveriti podjetja kot Microsoft, eh, bi, imamo dobre eh, partnerje v komisiji, ki Microsoftu plačujejo visoke licenčnine. in ne sprejemajo brezplačne programske opreme od drugih ponudnikov. Se pravi, tu ne smemo uh, kriviti samo držav članic, čez da so preveč blage z uh, Microsoftom. Hvala lepa, tu se ustavimo in preidimo sedaj na pomembno sporočilo komisije o financiranju Evropskega obrambnega sklada. Nekaj o kontekstu. Ponavadi eh, bi temu morali posvetiti eh, eno uro. Tu bi končali, vem, ob 12.40. Eh, opravičujem se vsem za zamudo, tudi tolmače. DG Bač bo vsega imel predstavitev v deset minut, govoril bo o proračunskih vedikih tega sklada. Potem pa vprašanja in odgovori. Eh, eh, DŽ Grow bo tudi eh, sodelovala in bo tudi odgovarjala na vprašanja. Itre, Afet in vprašanja se bodo sodelovali na tem sestanku, eh, prisrčno dobrodošli. Koordinatori so dobili eh, program za razvoj na obramnem področju, eh, ki ga je pripravila ELS, naslova nimam, morda bo to pozneje še lahko razčistimo. Prosim. Start with Poskušal sem držati odmerjenega časa in bom začel z kratkim orisom Evropskega obramnega sklada kot takega, potem pa bi se posvetil predlogu, ki je pred nami, ki je v središču našega interesa. Evropski obramni sklad eh, sestavljata dve okni, eno okno je namenjeno raziskavam, kjer gre za vsega, Eh, financiranje eh, kolaborativnih raziskovalnih programov na ravni Evropske unije, na drugi strani pa imamo eh, razvoj zmogljivosti oziroma sposobnosti, gre za podporo obramnih sposobnosti, za katere smo se dogovorili, povečati vlaganja v obramne programe in zmanjšati fragmentacijo gospodarstva, ki je trenutno organiziran na, na nacionalni ravni. Imamo pa tudi dve časovni okni, imamo trenutni večletni finančni okvir in potem naslednji večletni finančni okvir, tako da imamo neki štiri bloke izdatkov, mm, ki nas skrbijo. Kar zadeva raziskave v trenutnem večletnem finančnem okviru, imamo pripravljalne aktivnosti za obrambo na področju raziskav, kjer smo predvidevali proračun 90 za, 30, za tri leta, 2017, 2018, 2019, ampak na to se ne bi več vračal v podrobnostih. Kar zadeva raziskovalno okno za naslednji večletni finančni okvir, seveda moramo, ne moremo prejudicirati odločitve glede naslednjega MMF-a, vendar pa komisija predlaga, da vzpostavimo Evropski raziskovalni obramni program, ki naj bi bil dotiran z približno 500 milijoni na leto. In to bi bilo ločeno in poleg obzorja 2020. Toliko, ko gre za raziskovano ogno. Ker zadeva področje zmogljivosti oziroma sposobnosti, obramnih sposobnosti, je predlog komisije, da bi imeli kombinacijo nacionalnih prispevkov, ki bi jih združevali, to pa bi dopolnevali z sredstvi iz evropskega proračuna. Komisija predlaga, da imamo 80 odstotkov združevanja nacionalnih prispevkov in 20 odstotkov podpore iz evropskega proračuna. To razmerje predlagamo tako za trenutni večletni finančni okvir, kot tudi za prihodni večletni finančni okvir. Za naslednji večkrati finančni okvir po letu 2020 naj bi mobilizirali skupno 500 milijard na leto v razmeri 80-20, 4 milijarde iz nacionalnih in 1 milijarda iz proračuna na leto. Če si torej pogledamo okno zmogljivosti za trenutni večletni finančni okvir je komisija pred nekaj tedni podala predlog za vzpostavitev evropskega programa za obramni razvoj in predlaga vojnico 500 milijonov iz evropskega proračuna za obdobje 2019 do 2020 še v okviru trenutnega večletnega finančnega okvira, spet z, z splošnim pristopom razmerja 80-20, 2 milijardi z prispevki iz držav članic in skupno bi dobili 2,5 milijarde v trenutnem večletnem finančnem okviru za ta razvojni program. Predlog financiranja teh 500 milijonov, ki sem jih prej omenjal, komisija je predlagala finančni miks, 75 odstotkov prerasporeditev in 25 odstotkov svežega denarja. Ti odstotki vam bodo kar znani v tem odboru. To je namreč v skladu z drugimi predlogi, ki jih je komisija podala v zadnjih letih za financiranje novih programov v razdelku 1A enako razmerje smo obradili za fs1 in fs2. To razmerje 75 prerasporeditev 25 odstotkov svežega denarja smo predlagali tudi za financiranje solidarnostne enote Evropske unije. Predlog eh, za eh, obramni in eh, industrijski razvojni program je ponovno predlagano razmerje 75-25. Dobili bi torej 25 odstotkov svežega denarja, 125 eh, v okviru razdelka 1. A v obeh letih je eh, kombinirano in 375 milijonov prerasporeditve sredstev, to znaša torej 75 odstotkov. Predlog komisije za 375 milijonov je naslednji. Najprej smo želeli upoštevati umestni pregled eh, večletnega finančnega okvira, ki predlaga nadgradnje za programe iz obzorja 2020, CEF v prometu, Erasmus Plus in Kozme. Za nas eh, so ti nedotakljivi programe, v tem okviru. Ker ne bi bilo logično, če bi se teh eh, dotikali in predlagali prerasporeditev, potem ko sta se mm, svet in parlament že dogovorila za nadgradnjo teh eh, programov. Torej, ti programi so nedotakljivi, kar je močno omejilo naše možnosti za iskanje sredstev za te prerasporeditve, zato smo predlagali svetu in parlamentu naslednjo rešitev. Kot prvo predlagamo prerasporeditev 120 milijonov iz eh, nepovratnih sredstev za CEF. To je eh, težavno vprašanje tudi v tem odboru, glede na pogajanja, ki še potekajo eh, glede FS eh, SA1. Imamo pa razliko med izvajanjem CF energije in CF prometa ne samo iz razlogov mestnega pregleda, ampak tudi iz razlogov, ki so povezane z izvajanjem programa. Zato ne predlagamo, da se dotikamo cefa iz prometa, ker pa zadeva cef iz energije, se bodo ovojnice bistveno povečale v zadnjih letih izvajanja večletnega finančnega okvira in tudi po upoštevanju predlogov ki glede eh, prerasporeditev iz eh, SA1, in to je polovica CEF-a iz 2018-2019 in še eh, dodatno povečanje za naslednji dve leti. Mislimo, da je to dovolj eh, za objavo razpisov v okviru CF energije. Programi, ki so v vrstnem redu, Over half of the multi-annual calls for proposals, which be, uh, programi niso dobro pripravljeni in eh, zaradi tega uh, jih je treba pripraviti. Na CEF uh, eh, energiji imamo premalo prijavljenih uh, projektov in če si pogledamo uh, ovojnice za 2019-2020, imamo samo 27 odstotkov ovojnic za to leto rezerviranih z razpisanimi projekti, kar je zelo drugače kot pri CEF prometu, kjer imamo že 90 odstotkov rezerviranih z razpisi, ki, se, ki že potekajo. Za CEF energiji, pri CEF energiji imamo možnost eh, prerasporeditve sredstev in to tudi ne bo pomenilo nobenega zavlačevanja ali eh, preložitve energetskih eh, projektov, ki se trenutno izvajajo. Druga komponenta financiranja je 25 milijonov iz CEFA IKT. Tukaj imamo jasno sinergijo politik. CEF IKT že financira projekte na področju kibernetske varnosti in e, imamo razpis za podajo predloga za 21 milijonov. Komisija meni, da imamo jasne sinergije po eni strani kibernetske varnosti in civilne mm, kibernetske varnosti. Tako da je smiselno eh, tukaj presvojiti sredstva v višini 25 milijonov. Ostale preuzitve, ki jih predlagam, prihajajo iz eh, velikih projektov Galileo, Copernicus eh, in ITER. V znesku 230 milijonov za vse tri projekte, najprej za Galileo tukaj predlagamo prerasporeditev 135 milijonov. Menimo, da je to omogoče, ker je ti Galileo dobiva zelo veliko namenskih eh, prejemkov, ki se zelo učinkovito uporabljajo, ampak imajo s tem nekaj svobode. In ta namenska sredstva prihaja predvsem iz Norveške, Švedske, Švice, ki prispevate zelo veliko v eh, program Galileja vsako leto, poleg eh, sredstev, ki so programirani pri finančnem programiranju. In če upoštevam ta namenska sredstva, ki prihajajo iz eh, Norveške in Švice, potem mislim, da lahko prerasporedimo teh 135 milijonov, kar predstavlja mislim, da 1,9 odstotkov eh, skupne vojnice namenjene za Galilejo. Enako velja za Kopernik 15 eh, milijonov skromna sredstva mm, iz eh, namenskih sredstev in še končni element ITER, za katerega predlagamo 80 milijonov, ki bi jih prerasporedili. Teh 80 milijonov smo težko našli. To je pravzaprav zgornja meja tega, kar lahko najdemo za prerasporeditev v okviru tega programa v trenutnem večletnem finančnem okviru. Gre pa za zmanjšanje z spremenjenim predlogov mednarodne organizacije za pri, eh, proračun za obdobje 2017-2020. Tako da upamo, da lahko Eh, ta denar eh, prenesemo v obramni proračun, ne da bi ogrozili obveznosti Evropske unije eh, do mednarodne organizacije ITER. S tem bi zaključil, da se držim časa z kolegom. Sem pripravljen odgovoriti na vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Merci, Hvala lepa predsednik. Eh, prvo vprašanje, kolikšno maržo imamo v tem trenutku? Drugo vprašanje pa je naslednje, kdaj bodo institucije spoštovale svoje obveze? Eh, Pakta sunt servanda je bilo rečeno. Rekli smo, da ne bomo več jemali denarja iz CEFA, vzeli smo eh, denar iz CEFA, vas opozarjam, za obzorje 2020 in eh, v odstotkih eh, smo oduzeli eh, tudi denar iz CEFA za FC1. Predlog komisije je zdaj ta, da bi vzeli denar tudi iz CEFA za FC2 in zdaj pa še denar iz CEFA za obrambo sicer sem naklonjen tej novi prioriteti eh, in je res je logično, da spoštujemo te prioritete, ampak nove prioritete eh, predpostavljajo dodatne zaveze eh, in te nove prioritete morajo imeti torej dodatna finančna sredstva, s katerimi lahko razpolagajo. Želel bi vedeti, Eh, sicer nisem dobro razumel, 145 eh, milijonov iz CEFA, ali to je celoten znesek eh, za, iz finančnih instrumentov ali gre za nepovratna sredstva, kajti, če sem pravilno razumel, ves denar je v obliki nepovratnih sredstev, ne prihaja pa iz finančnih instrumentov. Sem pravilno razumel, želel bi, da mi to potrdijo. In vprašanje je naslednje. Torej, po uh, odgovoru, na katerega računam, uh, bi želel vedeti, kolikšno, kolikšno mašo še imamo in uh, zakaj uh, govorimo o teh 125 milijonih, ko gre za maržo komisija vedno, komisiji vedno uspe eh, eh, pomnožiti eh, sredstva iz proračuna. Eh, torej milijarda iz, pride iz eh, eh, desnega žepa in jo damo v levi žep. In rečemo, da smo stvari okrepili za eno milijardo, ampak potem vzamemo spet to milijardo in jo damo nekam drugam. In torej gre vedno kakor za množenje teh sredstev, ampak v resnici gre vedno za en in isti denar. In to pomeni torej, da pravzaprav pravzaprav gre za krčenje drugih programov, ki so prav tako pomembni. Soglašam s tem, da je tudi ta program zelo uh, relevanten, v glavnem soglašam s tem, ampak to pomeni, da uh, to terje od nas dodatna prizadevanja, trud in torej zadnje vprašanje. Prispevki držav članic, kako bodo, v, kako bodo ukalkulirani v proračun? ti prispevki, kako bodo torej ukalkulirani v proračun. Hvala. Hvala lepa, gospa Gardija Zabal, izvolite. Hvala lepa, čisto na kratko, ker tudi jaz bom bolj ali manj ponovila to, kar je povedal predgovornik. Gre vedno za eno in isto zgodbo, ampak moramo to še enkrat ponoviti. Tisočkrat smo že povedali, da ko imamo novo prioriteto, moramo imeti novo finančno sredstva. Kaj ti, ko gre za finančno načrtovanje in oblikujemo proračun, ker odločimo, da imamo določene prioritete, ki tirijo določen denar, potem pač moramo to tudi spoštovati. Ne moramo kar naenkrat sredi leta ugotoviti, da ni denarja, ker te prioritete ne ne bodo izginile. To, kar me zelo čudi, ne me ne čudi za res, ampak želim samo to še enkrat povdariti. Ko ta parlament eh, določi določene prioritete, Nikoli eh, ne eh, pozabi na to v proračun, ampak kar naenkrat pa je svet se spomnil nečesa in smo začeli odpirati predale, kar naenkrat smo našli teh 50 eh, milijonov in imamo ESI tudi na, na mizi in že ne vem koliko mesecev poudarjamo, da ne smemo kršiti drugih programov korist EFSI, kot se je zgodilo v primeru EFSI 1. Vsakič na 100 tirja 10 ur trialu vloga. In potem pa kar naenkrat, zdaj imamo EFSI za energijo, tam primankuje denarja, nekje drugje spet nekaj zmankuje denarja in kar naenkrat 500 milijonov evrov eh, se je znašlo nekako, tako da smo jih pobrali od drugod. Hvala. Ja, čudovito, čudovito. Gospod Kolman, izvolite. Ähm, Hvala lepa. Mislim, da smo glavne argumente že slišali, ker moramo prihajati nekaj časa, ne bi česa dodajal. Gospod Depri. Uh, Hvala, predsednik. Jaz sicer nisem poročal v senci za našo skupino, ampak uh, se bom uh, enostavno pridružil vprašanjem, ki jih je že zastavil gospod Fernandez. Hvala, gospod Tarant. Harmony harmonija. Torej, vsi smo usklajeni in tudi sam podpiram gospoda Fernandeša. Monsieur Finch, qui remplace Monsieur Arnott. Gospod Finčki nadomešča gospodar Nuta. Epa, gospod eh, predsednik, eh, lahko vprašam komisijo, ali teh 5 milijard eh, za obramni sklad temelji na domnevi, da imate še vedno prispevke iz Združenega kraljestva v naslednjem proračunskem obdobju in če ne, kateri programi bodo skrčeni ali pa bodo države članice morale vlagati dodaten denar. Hvala.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 Eh, spraševali smo se, ali je to potrebno ali pa ne. Zdaj pa je CIF postal neke vrste rezerva za vse druge potrebe. Ali se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje, kajti če je rezerva, potem lahko se sprašujemo, če je to potrebno ali pa ne. Ali pa če to lahko vključimo v druge politike. Eh, in še druga stvar, želim povdariti, da eh, pri pregledih imamo tako imenovane top-up nadgradnje. Pri tem pa se pristojnosti parlamenta ne zmanjšujejo. Torej, tukaj eh, smo že imeli določene težave, s tem se odpira torej, nova razprava, to ni končna odločitev. Mi smo rekli v redu, ampak to moramo še enkrat potrditi v letnem postopku. Pravo vprašanje pa je vprašanje, prihodnega večletnega finančnega okvira. Torej, če danes imamo to prioriteto, potere, katere, kakšne, kako bodo videti posledice za prihodnost, kako bomo to gradili ali gradimo z svežim denarjem, eh, to vključimo v proračun ali pa ne. Kaj, če govorimo o metodi, potem a, se tukaj postavljajo tudi smernice za prihodnost. Ali je to nekaj začasnega ali je pa to nekaj dokončnega? To je vprašanje tudi za a, komisijo. Želimo vedeti, kako razmišlja komisija o prioritetah na področju obrambe. Rečeno je bilo ena milijarda letno od leta 2021 dalje, če smo pravilno razumeli. Gospod Gresli, izvolite. Danke. E, hvala lepa. Če dovolimo, da bomo sem pa tja prekladali denar eh, v Nemčiji, v Nemčiji nimamo s tem dobrim, eh, dobrih izkušenj. Vprašanje je, zakaj evropski denar vlagamo v področje, za katerega nimamo skupnih eh, pristojnosti. Nimamo skupnih pristojnosti za področje obrambe želimo seveda razvijati ta novi pristop, ampak to ne more pomeniti, da bi te eh, nove eh, zadeve vzemali ESO obstoječih prioritet in finančnih sredstev. Mislim, da tukaj delamo veliko napako, če se tega lotimo in sama bi predlagali, da se tega ne lotimo. Če vlagamo nekam, kjer nimamo sploh skupnih pristojnosti, potem potrebujemo nek svež denar, ki ga moramo zbrati v blagajni. In če ne moremo teh eh, pristojnosti razvijati, eh, da za to uporabljamo lastna sredstva, se mi zdi nesmiselno. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod Gejer. No, ne vem, kje naj pravzaprav začnem. Zato, ker se pri meni imenujeta presenečenje in uh, razdraženost. Und dieses parlament seit Jahren um die Zgroženost. Že leta namreč se borimo za določena sredstva na tem področju. Mi in komisija vedno znova slišimo, zakaj tega ni moč financirati. Ko gre za obrambo in varnost, je to tema, eh, ki doživlja konjunkturo v svetu. Lahko bi bili zadovoljni, da imamo še politična področja, glede katerih se lahko svet zedini. In takrat je tudi kreativnost pri iskanju denarja neverjetna ta hierarhija ciljev, ki so za nekoga pomembni in za katere se mm, strašno zauzemajo in vse naredijo, potem pa imamo tukaj cilje, ki niso tako pomembni in vedno znova trpijo za nekih eh, politični, za nek, zaradi političnih eh, steklenih eh, stropov. Zato bi se pridružil kolegici Gresle. Preden se odločamo o prerasporeditvah sredstev, moramo razmišljati o naših prioritetah, o zadevah, za katere nimamo nobenega denarja. Govorimo o soodločanju. 4 milijard naj bi eh, prišli od držav članic za to okno eh, spretnosti, zmogljivosti. <clears throat> A, imate kakšne razloge, da verjamete, da da bi te štiri, da bi države lahko odločale o vsebinskih vprašanjih s temi štirimi milijardami, ki jim je treba prišteti še eno milijardo iz evropskega proračuna. Če to, dokle to ni rešeno, ne želim sploh eh, govoriti niti besede naprej. Ne moremo kar milijarde vzeti iz eh, proračuna, če sploh ne vemo, če bomo to dobili od držav članic na slednje večletnem finančnem eh, okviru, ko bodo države potem rekle, da za to področje sploh nimajo nobenih pristojnosti eh, Evropska unija in zato ne bodo vlagali denarja. Kako bo denar porabljen in zakaj je za naš odbor ključnega pomena in napreden sem prebral karkoli o vsebini ali postopkov, nisem pripravljen razpravljati o tem, koliko denarja bomo vložili v katero okno in kako se bo to uporabljalo. In ker imamo prioritete, o katerih se vedno znova odloča negativno, ne verjamem, da sem posebno pripravljen, da bi skupaj 500 milijard eh, od tega velik del iz eh, prerasporeditev vlagali v obramni sklad. Zato se mi zdi eh, to zelo predrzno od komisije. Hvala lepa. Anlic iz Afeta. Rad bi podprl to, kar je povedal Jens Gajer. To je nova pristojnost. gre za finančni okvir, ki se zahteva od držav članic, kot je gospa Gresle povedala, da morajo države svoje prispevati, če želijo spremembe na tem področju. Zelo me skrbi, da glede tega, da bodo države članice odločali o tem, kaj se bo dogajalo z eh, pro iz eh, voda. Nimamo še nekega sistema eh, trgovine z orožjem za Evropsko unijo in če nimamo novenih eh, pristojnosti na področju zunanih zadev, vključno z izvozom orožja. Ni dovoljeno izvažanja eh, orodi za mučenje, možno pa je trgovati z orožjem tako v izvozu kot pri uvozu. Tukaj bi morali odbor za proračun nekaj reči. In mislim, da bi morali biti zelo previdni, če dajemo denar v situaciji, ki je ne moremo obvladovati in kjer bi morali imeti nadzor, če eh, vlagamo evropska sredstva. Hvala lepa, gospod Sarvama. Mislim, da moramo jasno razlikovati med dvema zadevama. Eno je, ali gre za svež denar in kdo ga vplačuje. Drugo vprašanje pa je, zakaj naj bi to sploh imeli? No, vsi zapuščajo dvorano, ampak mogoče bo še kdo ostal. Eder, mogoče boš eh, ti eh, prevzela besedo po meni, ampak eh, naj povem, da nujno potrebujemo svež denar, ker bo to koristilo državam članicam. Države članice Evropske unije zapravljajo ogromne vsote za obrambo ki ni zelo, kar ni zelo učinkovito. Vse imamo zbrane številke. Imamo jasne podatke. Če si pogledamo, koliko denarja se porablja v Evropske uniji in ZDA, vidimo, da dobijo zelo malo za svoj denar, ne ustvarjamo delovnih mest, nismo vodilni na tem področju, kot Evropska unija in država članica, nimam nič od tega. 15 odstotkov, ena pet. To je odstotek. Zelo podpiram uh, ukrepe komisije na tem področju. Na ta način bi lahko da bomo postavili prioritete v splošni sliki. Vemo, da bomo imeli v naslednjem finančnem okviru eh, problematiko migracij in to so prioritete. Moje vprašanje je torej, zakaj ne bi združevali naših eh, sredstev in več zahtevali držav članic, ker države članice največ pridobijo s tem. ker je obrambni sklad, je zelo jasno bolje izkoristiti evropska sredstva. Seveda pa je tukaj še tretje vprašanje, kakšne bodo prioritete po letu 2020. Če se odločimo, da je ena od političnih prioritet varnost, ne razumem, zakaj ne bi zadeve reševali bolj učinkovito. Seveda to ni mandat Evropske unije, ampak to, o čemer govorimo, ni skupna obramba. To je nekaj drugega. Ni imamo skupne obramne politike, pravzaprav. Ampak eh, to, o čemer tukaj govorimo, je boljša uporaba in kombinacija sredstev, ki jih imamo. Hvala lepa, gospod Srbama. Hvala lepa, nihče drug se ne javlja k besedi očitno je, da gre za prečejšnjo inovacijo. Usmerili smo v Evropo obrambe, obrambne politike. Ali ne bi to uh, utemeljevalo prave, pravcete razprave pred Evropskim parlamentom? Skupaj bi se lahko spraševali o tem, kako gledamo na to prihodnost, kajti uh, lahko bi imeli seveda v Evropi naprimer 17 različnih tankov v Evropi, če govorimo o obrambi, da ne govorimo o lov, e, lovskih letalih. Imamo nekatere, ki so absolutno neučinkoviti, torej vprašanje je, ali naj počakamo, da ZDA enostavno prevzamejo glavno vlogo. Mi imamo ambicijo, da bi Evropska unija bila pravzaprav vodilna na svetovni ravni. Torej gre za vprašanje metode tudi. Ni a, eh, smiselno, da a, eh, poskusimo zaustaviti a, eh, stvari tako, da vtaknemo stopalo med vrata in potem počakamo. To ni dovolj. A, predvsem moramo poštevati tudi, kako vse to potem izpade v javnosti. A, mi bi morali. A, se pogovarjati z našimi sodržavljani. Zato, da odgovorimo na vprašanja, ki so bila postavljena, imamo kar dva predstavnika Evropske komisije, gospoda Jurela za proračun in gospoda Aleksija za uh, eh, GD Grow. Morda lahko prvi govornik uh, najprej eh, spregovori. Hvala lepa. Hvala članom odbora zato, kar razumem, splošna podpora eh, predloga za obrambo. Istočasno pa sem slišal zelo veliko kritičnih besed na račun mešanega financiranja, kombiniranega financiranja, kar smo si tudi ustrezno zabeležili. Poskušal bom odgovoriti na specifična vprašanja, ki jih je, ki jih je postavil predvsem gospod Fernandež. Prvo vprašanje je bilo, kakšne marže eh, še imamo na voljo v finančnem eh, programiranju, ki spremlja osnotek proračuna, so marže dodeljene za 2019 in 2020 660 eh, milijonov evrov. Če od tega odštejemo 125 milijonov, ki so vključeni v komisijskem predlogu za financiranje obrambe, ohraniti pa moramo še nek, neko osnovno rezervo za pri, pilotne projekte in pripravljene ukrepe. In če odbijemo nadaljnjih 100 ali 150 milijonov na leto, kar je minimum, bi 660 milijonov znišali na 435, 175 in nekaj več kot 200 v 20. Nadaljne vprašanje gospoda Fernandeša, če imamo že te marže, zakaj jih eh, komisija ne uporabi. Moj odgovor bo predvsej preveljiv. Po našem mnenju gre za skrbnost in previdnost. Trenutno smo ravno na polovici tega finančnega obdobja, tri in pol leta so za nami, tri in pol leta pred nami. Ja, priča smo že novim razvojnim dogodkom pod eh, razdelkom 1a. Ne moremo izključiti, da ne bo prihajalo do neprevidenih dogodkov v naslednjih treh letih in pol. Seveda razumemo, da potrebujem nekaj svežega denarja, zato smo predlagali teh 125 milijonov. Ampak mislimo, da bi, bi bilo boljše, če v času, ko nas čaka še tri pa pol leta tega finančnega obdobja, delujemo previdno. Dovolite, gospod Fernandez, ima še uh, mestno kratko vprašanje? V zvezi s to temo, zakaj govorite o razdelku 1A in o maržah iz uh, razdelka 1A? Imamo neko globalno maržo in torej moje vprašanje je ne samo to, koliko imamo uh, v 1A, ampak uh, eh, kolišno maržo imamo globalno celovito in naprimer tudi v zvezi z razdelkom 1b. V 1b eh, pravzaprav ni nikakršne marža in marže v drugih razdelkih ne moremo uporabiti za razdelek 1a. To, kar obstaja, morda na to se sklicuje tudi gospod Fernandes, je splošnja marža za, za preuzete obveznosti in torej to je ena dodatna možnost, to je res. Uporabili smo tudi to globalno maržo za preuzete obveznosti na zelo pomemben način pri financiranju financiranju EFSE in uh, torej komisija tega ni predlagala za financiranje tega predloga, tega nismo storili še enkrat zaradi previdnosti. To, da očitno je, da ta možnost sicer obstaja. Ja, čisto na kratko, kolikšna je marža v tem trenutku v global marž, kolikšna je ta globalna marža, s čim, s čim razpolagamo v, pri tem. Moram odgovoriti pisno, ker nimam tukaj konkretnih izračunov. Jaz a, a, sem slišal, da je to več kot 2,6 milijard evrov in sem prepričan, da prav gotovo ne boste uporabili 2,6 milijard evrov do konca, do, iz, do, do zaključka večletnega finančnega okvira. Ja, številko bom potrdil v pisni obliki, to bom storil nemudoma že danes, to da um, moramo tudi razumeti, da po umestnem pregledu midterm review, globalna marža za prevzete obveznosti, to bi bilo eh, močno porabiti tudi za razdelke 3 in 4. Sicer soglašam z gospodom Fernandešem, da je zelo malo verjetno, da bi lahko porabili eh, nekaj milijard evrov za eh, razdelek 1a, ampak ne morem izključiti, da lahko nastopijo hude težave, recimo na področju migracij, kar bi morali še financirati do konca leta 2020. Torej je to je še velika, to je velik adut, s katerim razpolagamo in ki izhaja iz umestnega preglina. Torej kako najti neko fleksibilnost očitno pri tako zelo togem proračunu. Rekl sem, da je težko najti neko fleksibilnost pri takem proračunu, ki je tako tog. Torej biti ko s takim kriznim trenutkom, to smo videli v letih 2015-2016. Hvala lepa. Um, Bom nadaljeval z odgovori na postavljeno vprašanje. Mislim, da je bilo naslednje vprašanje gospoda Fernandeša. Ali ta prerasporeditev prihaja iz nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov? V obeh primerih je iz CF energije in CF IKT. Zadeve prihajajo iz nepovratnih sredstev. To je jasno cef energija, finančni instrumenti, ne obstaja več. Ničesar ni več eh, po eh, predlogu za financiranje. Dejansko ničesar ni več zaradi tega, ker eh, predlog še ni bil potrjen, ampak ko bo, ne bo ostalo nič več za finančne instrumente CF energije. Zadnje vprašanje gospoda Fernandeša pa se je nanašalo na prispevke držav članic. Če jaz prav razumem, se to ne bo preneslo eh, v evropski proračun, ampak bo šlo direktno v gospodarstvo. Ampak eh, kolega iz eh, GD za rast bo lahko natančneje odgovoril. In še zadnje vprašanje, ki sem si ga zapisal, ali komisijski predlog upošteva dejstvo, da v prihodnje ne bo več prispevka Združenega kraljestva. V tem primeru lahko samo opozorim na to, kar je povedal komisar Oettinger ob več priložnostih in sicer, da je zaskrbljen zaradi te vrzeli v financiranju, ki nastaja po eni strani zato, ker Združeno kraljestvo ne bo več eh, ničesar prispevalo, po drugi strani pa, da se pojavljajo nove potrebe po financiranju in za ta nova področja po financiranju sodi tudi obramba, kot to vidi gospod eh, Oettinger. Torej imamo neko luknjo v financiranju. Zdaj pa predajam besedo svojemu kolegu. Hvala lepa. Hvala lepa. Samo nekaj kratkih komentarjev v zvezi z globalno razsežnostjo tega predloga gre za pomemben premik, eh, kar zadeva eh, panogo, obrambno panogo. Mm, torej prišlo je do določenega napredka v upoštevanju logike tudi eh, v zvezi s pripravljalnimi ukrepi za leti 2017, 2018 in 2019. Gre za, torej, za pripravljalne ukrepe. Eh, kajti namen bi bil ta, da se vse skupaj še nadaljuje, ne da bi se vse skupaj skrčilo samo na leti 2017 in 2018. Pomembna pripomba, na katero se želim navezati, je naslednja in sicer predlog komisije ni predlog, ki zadeva samo obramno politiko, ampak to je predlog, ki zadeva obramno industrijo. Torej ta a, eh, odtenek je zelo pomemben. A, eh, Eh, torej, eh, ko gre za vprašanje člene 163, eh, moramo vedeti, da tukaj gre za spodbojanje konkurence te obramne panoge, obramne industrije, ne gre samo za vprašanje obramne. Kateri je cilj našega predloga sam po sebi? Ugotovili smo predvsem, da Eh, pomankanje sodelovanja, eh, ki je izredno eh, očiten v Evropi na področju obramne industrije. Dejansko imamo določeno število industrij, ki so zelo konkurenčne v vsaki državi članici, ampak sodelovanje je zelo šipko, v, bodi si, kar zadeva število projektov za sodelovanje, kar predpostavlja dodatne stroške za davkoplačevalce, kar pomeni pomankanje učinkovitosti in kar pomeni tudi zamujanje pri konkretnem razpolaganju z zmogljivostmi, ki jih potrebuje Evropa. Ker smo se soočali s to situacijo, kaj lahko postorimo. Imamo seveda pripravljavne ukrepe, ki se osredotočajo na raziskave, kar je zelo pomembno in cilj ni samo to, da se ukvarjamo z raziskovanjem, ampak da ustvarimo določene zmogljivosti za to, da razvijemo sodelovanje Eh, seveda lahko eh, prijazno pozovemo države članice k temu, da sodelujejo, ampak kljub temu eh, industrija nas opozarja na to, da sodelovanje vsaj v začetku predpostavlja dodaten strošek torej naknadno bo prišlo do učinko, večje učinkovitosti, ampak začetno pa prihaja do večjega stroška. In eh, cilj tega programa je ravno to, da eh, se osredotočimo na ta dodaten strošek. Dajmo se torej osredotočiti na konkreten delček te verige, to je začetni razvoj, kajti raziskave smo že pokrili, zdaj se osredotočimo na razvoj, ker smo gotovili, da določeni rezultati raziskav, ki so bili financirani eh, iz javnih sredstev, niso privedli do nečesa, do nečesa konkretnega. Zato dajmo se osredotočiti na aspekt razvoja in dajmo torej prispevek iz evropskega proračuna. To je omejen prispevek, ker eh, ciljamo na 20 odstotkov razvojnih stroškov. In seveda ta prispevek uh, je, je, eh, uporab, je upo, se, se da uporabljati, je torej lahko, se, se, ga, se ga lahko koristi samo v okviru nekega meddržavnega čezmejnega sodelovanja. Torej, mi bomo podprli samo projekte, ki bodo temeljili na sodelovanju. Zato smo predlagali vsaj na, mi, najmanj eh, tri podjetja iz vsaj treh držav članic. To je predlog, ki, o katerem se lahko še pogovarjamo. Na tak način bi želeli spodbuditi, siliti torej države v sodelovanje. Seveda to predpostavlja določen strošek, ampak če želimo imeti pomembno ulogo na področju razvoja, potrebujemo določen eh, pač proračun. Mi smo to eh, izračunili v višini 500 eh, milijonov do leta 2021, ampak obramba je draga in torej moramo imeti ustrezen proračun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 dokopali smo se te številke 500 milijonov, kot smo rekli, torej 20 odstotkov bomo prispevali mi, 80 odstotkov pa bodo morali prispevati obramna ministerstva, ki se morajo angažirati, ampak zato, da bi se izognili trošenju denarja, predlagamo v uredbi naj bi imeli neko določbo, ki zavezuje podjetja v konsorciju, da dokažejo, da imajo že neko zavezo v obliki o kateri se bomo še pogovorili, torej da so se že zavezali, da eh, tudi določene države članice so se zavezale, da eh, pač bodo potem odkupile kapacitete, ki bodo ustvarjene za to, da to, kar bomo razvili, eh, ne bo ostalo potem na policah. V redu, torej, gospod predsednik, mislim, da je to v kratkem bil, to bila predstavitev projekta. Hvala lepa. Ugotavljamo, da... Eh, imamo še neko določeno politično viskoznost. Eh, ko gre za usmirjanje Evrope v to obrambno Evropo. Gospa Gresle. Hvala lepa za to eh, pojasnilo. Bi pa upozorila še enkrat na to, da nisem zadovoljna z odgovorjo. Ostaja ključno vprašanje, ali lahko organiziramo razpise za obrambo, ne da bi določili, kakšno obrambo si želimo, kakšna bo pot odločanja. To preprosto ne gre. In zato ne mislim eh, vlagati 20 odstotkov evropskega proračuna. Tega nočem. Ne moremo kar vriči vabe in potem eh, se bodo države članice že vrgle na njo tega ne verjamem. Seveda potrebujemo nekaj na področju obrambe oziroma oboroževanja. In tukaj eh, bi sprožila vprašanje tega steklenega eh, stropa. To je vprašanje, ki ga moramo postaviti eh, komisarju Oettingerju. Gre za načelno vprašanje. Že v zadnjem proračunu smo dali 25 milijonov za pilotni projekt, to je bila že prva napaka, zdaj smo pa na tem, da bomo naredili še drugo napako. Vprašanje celotne konstrukcije je nekaj, na kar ne smemo pozabiti. In ne želim se zadovoljiti s temi malimi koraki, ki smo jih eh, danes tukaj eh, videli in slišali. Tako pomembni politični eh, temi eh, ne moremo eh, komisije pošiljati v levi barlok in čakati, kaj se bo zgodilo. To tudi ni pošteno do komisije, zato moramo sprijeti ustrezne odločitve. Hvala lepa. Pa može pa ta že sile. Jaz soglašam s stališčem gospe Gresle. Dejansko se sprašujemo, kaj naj želimo narediti z naše Evrope. Tudi politično imamo občutek, da da postavljamo sladkorčke na ulico, tako da pač privabimo eh, ljudi, eh, da nam sledijo, ampak če si ogledamo recimo, katere so potrebe industrijco eh, z pač tudi zelo tesnimi povezavami, zato da vse to spravimo v tek, če nimamo neke jasne politične vizije, ki z neko javno podporo, ki naj da to demokratično legitimnost vsemu temu, potem tjerjamo, da bomo svej samo krpali, eh, pač, eh, da bomo rekli, ja, vsi smo za eh, razvoj naše industrije, ampak vse skupaj bo stalo samo na ravni nekega simbolnega govoričenja. Mi potrebujemo novega duha, novega zagona na evropski ravni. Kot je povedal gospod Kolme, moramo dokazati, da imamo neko evropsko dodano vrednost, katere so javno, javno blago, ki lahko zagotovi prihodnost našim sodržavljanom eh, na nacionalni ravni, ampak eh, moramo biti kos tudi globalizaciji in zato eh, stvar moramo preseči in se osredotočiti na evropsko raven. Mislim, da lahko rečemo, da smo s tem izčrpali razpravo. Izmenjava mnen je bila zelo zanimiva, ampak od nas tirja, da to še dodatno razvijamo s pravo politično razpravo. Kolegice in kolegi, s tem zaključujemo dopoldansko sejo, nadaljujemo ob 15 časih, ampak točno, točno ob 15. uri. Je précise que la réunion de 15 heures est in camera. Donc pour certains d'entre vous. Um, Seja ob 15. uri poteka za zaprtimi vrati, torej pač tako, da veste, da se lahko ustrezno organizirate tisti, ki eh, nima.